Donc voilà, on reprend. Dobro, nadaljujemo. Tukaj, tokrat gre za javno razpravo. Vsi ste prišli verjetno za točko družbene odgovornosti podjetij, kjer bomo imeli zmenjavo mnen s posebnim predstavnikom generalnega sekretarja Združenih narodov za vprašanje človekovih pravicah. To je gospod Ruđi. Zelo smo počaščeni, da ste prišli k nam. Že večkrat smo bili v stiku glede tega in zelo veseli smo, da ste prišli k nam. Predtem pa in zelo na hitro sprejeti zapisnika seje iz 30. marca. Ali ima kdo kakšen komentar glede te točke? Ne. Dobro, nekaj sporočil. Zelo smo veseli za sedelo, ki je bilo opravljeno v Peruju. Še vedno smo podpira leta 2000 naprej demok napredek demokracije, predsednik Fujimori sledi temu procesu in je tudi eh, deloval, konkretne, konkretne ukrepe je sprejel na področju uh, pravic zapornikov in sedaj je uspel doseči večji uspeh. Glede konflikta v Gazi, tukaj je svet za človekove pravice iz Ženeve razširjen in mi smo zelo veseli tega. Področje uporabe njegove mednarodne preiskave, tako kot smo mi to želeli, torej neodvisno in nepristransko, glede kršitev človekovih pravic in humanitarnih eh, pravic narejenih obdobje od leta 2008 do 2009 v Gazi in to eh, strani obeh strank, obeh strani gospod Richard Goldston bo tožilec mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando in bivšo Jugoslavijo, bo tudi dobil to nalogo. Se pravi, da se ukvarja s to temo Belorusija. Tudi tu vam moram nekaj povedati, kajti uh, odločili smo se, da bomo eh, člana našega pododbora vključili z delegaciji za to državo. Dosegli smo dogovor s predsednikom delegacije in predsednikom odbora AFET. Ta delegacija je bila potem od. Uh, preklicana. Sedaj potekajo razprave o tem, namreč zaenkrat so gotovili, da razmere še niso dosegle tiste ravni, tudi na politični ravni, da bi to bilo sprejemljivo za Evropski parlament. Poleg tega pa so me tudi tukaj obveze, da se prizna volitve, ki so po, naši, mm, po našem mnenju bile premalo pregledne. Se pravi, rezultati tega volilnega procesa so bili za nas nesprejemljivi. In ta dva elementa sta tudi pripravila do tega, da je bila naša delegacija odpovedana in zaradi tega tudi naš član ne bo sodeloval pri tem. Ja. Potem gre naprej za obveze, ki smo jih sprejeli v našem sekretarijatu, večkrat smo tudi glasovali o tem, v od, tudi v odboru za mednarodno trgovino, kot tudi v odnosu do Azije, eh, gospodom Josom Demirom. Mi tega še nismo dali svojega stališča, ki bi bil skladen s tem sporozumom. Potem konferenca v Durbanu, to bo prihodni teden. Predhodne razprave o tej konferenci so še vedno zelo burne. Izbira Evropske unije glede Belgije, ki bi naj vodila delo, so skladne s tistim, kar smo mi želeli, kar pomeni udeležba držav članic EU v tem procesu na neki jasni podlagi. To pomeni, da ne odpiramo te pandorine skrinice, gre za stroga ocena akcijskega načrta, ki je bila odločena, določena v, na konferenci Durban 1. Gre za tudi boj proti rasizmu in diskriminaciji, tudi o tem smo se že odločili in tudi to bomo vključili na dnevni red. In Belgija bo sedaj dobila nalogo, da za Evropsko unijo sledi te evalvacije akcijskega načrta. Torej temu moramo slediti. Tako. Sedaj pa javna razprava o, o družbeni odgovornosti podjetij in človekovih pravicah. S tem bomo razpravljali s profesorjem Johnom Rudžijem, kot sem že povedala, posebnim predstavnikom Generalnega sekretarja Združenih narodov, ki je zadolžen za ta vprašanja, s, s, s profesorjem Janom Butersom, ki je tudi naredil študijo in jo bo tudi predstavil čez nekaj minut v zvezi s to temo, potem z gospodom Johnom Morrisonom, ki je tudi tukaj pris, uh, predstopen, ki je tudi direktor Inštituta za človekove pravice in podjetja, gospa Rud Kazal, ki je koordinatorka platforme Evropske koalicije za uh, pravosodje oziroma pravičnost podjetij in gospod John Evanson, ki je generalni sekretar posvetovalnega odbora sindikatov pri OECD. Gospoda Havita bi prosila, da malo predstavi to temo, kajti on je poročevalec Evropskega parlamenta o tej temi. Mogoče bi on celotno stvar predstavil v kontekstu, predstavil bi tudi glavne problematike, katerih danes razpravljamo, glede družbene odgovornosti podjetij. Pri tem pa seveda moramo povedati, da to ni uh, kar nekaj preprostega. V Evropi imamo uh, 90 tisoč oziroma 80 tisoč podjetij, ki deluje po vsem svetu in če seveda k temu prištejemo še vse njihove podružnice, se njihovo število podvoji, kar, kajti vsaj 80 tisoč je tudi podružnic teh podjetij, ki delajo v tretjih državah, kar pomeni, da gre za res uh, temo, ki je na prvem seznamu prioritet tudi Evropskega parlamenta. Gospod Hewitt. Bom zelo kratek, kajti mislim, da se ljudje sem prišli poslušati ti naše kolege. Vseeno pa hvala Helen in pa pod odboru, da ste organizirali to javno obravnavo. Ideja je prišla iz tega dejstva, da smo vsi skupaj želeli zagotoviti to, da bi profesor John Ruggie naslovil eh, Evropski parlament v teku njegovega mandata, kajti mi menimo, da so podjetja in njihovo spoštovanje človekovih pravic izredno pomembna. Mi podpiramo naloge, ki jih ima John. Tudi sam kot poročevalec sem delal na tem, poskušal sem vplivati na naše predstavništvo v Ženevi, da bi bolj podprli njegovo delo. Govoril sem tudi z norveškimi kolegi, ki so odgovorni za nek nadzor, pregled nad tem, da bi razširili njegov mandat in tudi z, s kolegi smo se o tem pogovarjali, ko smo na, šli na obisk v. Uh, na ta središ posebnega predstavnika slušanih narodov. Mislim, da je zelo pomembno, da je John sedaj tukaj v parlamentu in to še zlasti v tem, da je njegovo poročilo na svetu za človekove pravice lani nasplošno obravnavan kot izreden pomemben korak naprej na celotnem področju, torej podjetij in človekovih pravic. V tem kontekstu upamo, da bo današnje obravnava torej današnja obravnava ne samo, da bo povečala ozaveščenost, ampak da bo tudi preučila podrobnosti v smislu, kaj lahko storimo, katera priporočila lahko podamo za naprej. Zelo vesel sem tudi, da imamo tudi eh, številne predstavnike, pomeni predstavnike tudi predstavnike češkega predsedstva, predsedstva tudi eh, predstavnike prihodnega švedskega predsedstva. Zelo sem vesel, da ste vsi tukaj. Tekom tega leta upam, da bomo lahko napredovali stališče, kjer je Evropska unija uh, podprla in glasovala za Johnov mandat. Potem pa moramo pogledati seveda tudi priporočila in pa izzive, ki jih je predstavil uh, nam vsem. Prašite se moramo, kaj lahko storimo v zvezi s tem. In to je tudi povezano seveda z današnjo obravnavo. V evropskih institucijah sedaj poteka razprava o tem, uh, kaj vse vključiti pod družbeno odgovornost podjetij, ampak to ni čisto enako kot podjetja človekove pravice. Seveda prihaja do prekrivanj, ampak dogovoriti se v prvi vrsti moramo to, da bo do razprave tukaj uh, eh, zajela vse in da bo razprava, ki poteka v evropskih institucijah o družbeni odgovornosti podjetij, tudi ustrezno pospremila delo, ki poteka v svetu za človekove pravice Združenih narodov znotraj mandata profesora Ruggija. Mislim, če sem čisto odkrit, da moramo storiti več, ampak drugič, mi kot Evropska unija, kot države članice EU, imamo tudi obveze. Obveze imajo naše vlade, gre za dožnost, da zaščitimo človekove pravice in pa zlorabe teh pravic eh, eh, podjetij, ki jih lahko, torej človekove pravice, ki jih lahko kršijo podjetja, ki jo delujejo v naših državah to je seveda povezano s politikami, ki jih ustvarjamo v Bruslju, od um, generalnih turatov, ki deluje na področju notranjega trga, do vseh ostalih. Mislim, da je to v našem interesu, da moramo tudi najti neke ustrezne odzive in dnevni red za današnjo obravnavo je kar precej bogat. Pripravil sem tudi določena vprašanja in zelo sem ponosen, John, da si prišel k nam in vsi smo zelo veseli in že težko pričakujemo, kaj nam boš povedal. Ruggi, voilà, Gospod Ruggi, beseda je sedaj vaša. Lansko leto ste izdali poročilo, ki je mm, dobilo številne kritike in tudi pohvale. In to se jasno kaže, kakšne so odgovornosti podjetij, kako pomembna tema je to, kako pomembno je to spoštovanje človekovih pravic. Hkrati pa tudi niste predlagali obvezujočega pravnega okvira in tudi to je bil vir za številne kritike. Danes pa ste predlagali, oziroma danes boste predstavili naslednje poročilo, Tako da bo tudi to za nas zelo pomembno in tudi zelo primirno, ustrezno, da bomo to sedaj slišali direktno iz vaših ust in da bomo potem lahko se o tem z vami pogovorili. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica Richard in vsem, da ste danes tukaj z nami. Zelo počaščen sem, da lahko sodelujem na tej obravnavi kot nek politični znanstvenik, katerega področje delova, delovanja je razvoj institucij vodenja in upravljanja. Zato sem vedno zelo vesel, da lahko obiščem Evropsko unijo in da se naučim iz izkušenj in pa poskusa, ki ga predstavlja Evropska unija. Ampak sem ste me povabili ne toliko, da govorim o Evropske uniji, ampak da delim z vami rezultate, do katerih sem prišel v svojem delu, ki sem ga dobil od eh, komisije za človekove pravice generalnega sekretarja eh, Združenih narodov, ki je bil takrat Kofi Annan, kajti on mi je dal nalogo eh, na tem področju. On je takrat imenoval posebnega zastopnika za to področje in to je vse pokazalo na vedno večji pomen te teme. Kaj bi torej jaz danes rad storil? Rad bi vas obvestil o tem, kje sem danes v tej svoji nalogi, potem pa bi nekaj minut tudi rad namenil temu, kar kolegi imenujejo konandrum, kot temu rečemo v angleščini, ne vem, kako se to sicer drugače prevaje. Gre za v bistvu vse te vsebsegajoče teme, ki jih eh, tudi Evropske unije obravnavajo z tega področja in kako bi lahko skupaj mogoče našli rešitev. Kot sem že povedal, junija lani so na svetu za, oziroma odboru za človekove pravice Združenih narodov sprejeli okvir za to področje delovanja podjetij in človekovih pravic, ki ga jaz zastopam. In to je bilo zanimivo iz dveh vidikov. Namreč, celotna odločitev je bila sprejeta soglasno, kar ni tipičen rezultat sveta za človekove pravice in pa razprav v tem svetu. Drugič, prvič je bilo, da je celotni aparat sveta za človekove pravice, eh, pa tudi njegov, tudi času dela njegovega predhodnika, torej komisije, obravnavala to področje v celoti. Mi v svetu za človekove pravice smo mnenja, da imamo sedaj okvir, politični okvir, ki opredeljuje celotno področje Eh, te teme tudi z praktičnega vidika in v tej smeri bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. V tej isti resoluciji je svet v skladu z načelom, da nobeno dobro dejanje ne sme ostati nekaznovano, razširilo, razširilo moje delovanje za prihodna tri leta in me prosilo, da celoten okvir spravim tudi v prakso, kar pomeni, da predložim konkretne eh, usmeritve, konkretne smernice za vse deležnike, zlasti za podjetja, države in tudi ostale. In to sedaj tudi mi počnemo, že vse odkar smo sprejeli to resolucijo. Nedavno sem poslal v Ženevo poročilo o napredku, to je v bistvu uh, poročilo o prvem eh, letu, o tem, kakšni so bili koraki v tej smeri, ampak naj sedaj nasplošno povzamem glavne lasnosti tega okvira. novice iz sveta ne potujejo tako hitro in tako daleč, kot bi sicer brez pomoči. Okvir temelji na treh, treh stabrih. Prvi stabr je dožnost države in uporabil bom izraz dožnost nalašč, ker je to delno pravna obveza, torej dožnost države, da zaščiti, varuje pred zlorabami človekovih pravic, ki jih storijo tretje stranke in to vključuje tudi podjetja. Ko neka država sprejme instrumente za človekove pravice, kot primer eh, jih imajo tudi vse države članice EU, sprejme tudi obvezo, da bo zaščitila pred zlorabami teh človekovih pravic, ki bi jih lahko zdorile ne samo one same kot države, ampak da uh, zaščiti imetnike teh uh, pravic pred drugimi strankami, ključno s podjetji, ki bi lahko kršila te pravice. To je pravna obveza skladno z mednarodnim pravom za človekove pravice in seveda v zvezi s tem so povezane številni sporni vidiki, najbolj kompleksni med njimi so povezani s tem, um, eksteritorijalnim dosegom teh pravic, čeprav vsi vemo, da so države obvezane to storiti znotraj svoje jurisdikcije, ampak koliko, uh, kako daleč sega ta njihova jurisdikcija in to je vprašanje, o katerem se bomo še vrnili kasneje. To je prvo načelo. Drugo načelo je odgovornost podjetij, da spoštuje človekove pravice. Mi to imenujemo odgovornost in ne dožnost. Kajti, nimamo nobene mednarodne dožnosti, ki bi temeljila na pravu, ki bi dejansko velj, eh, direktno veljala za podjetja in ki bi na ozek način opredelila eh, eh, dejanja, kot, kot so mednarodna kazniva dejanja. Ampak kljub temu, naše stališče je, da vsaka prostovoljna pobuda, za katero vemo, pa naj se to bil nek, bi naj imela nek svetovni vpliv, pobuda znotraj podjetja, izjave mednarodnih trgovinskih zbornic, Eh, izjave ILO o več nacionalnih podjetjih ali eh, deklaracije OECD, vse te imajo eno skupno lasnost. To je, podjetja morajo oziroma bi naj spoštovala človekove pravici, pravice. In to spoštovanje v terminologiji človekovih pravic pomeni ne kršiti pravic ostalih, ko počnete oziroma izvajate, delate svoje. Naš pristop pri tem je bil, da pogledamo to, kar nam pravi podjetje, to je, da spoštuje človekove pravice, ampak da hkrati jih vprašamo, kako veste, kako veste, da res spoštujete človekove pravice. Ali imate spostavljene sisteme kot podjetja, kot eh, zdru, poslovna združenja, ki bi vam omogočala, da lahko pokažete svoje lastno zadovoljstvo in zadovoljstvo tudi zunanjih deležnikov, da dejansko res spoštujete človekove pravice. Številne študije, zelo obširne študije o tem, kaj dejansko počnejo podjetja, kažejo, da številna podjetja nimajo takšnih sistemov. Zaradi tega v poročilu, ki ste ga tudi omenili, gospa predsednica, lani smo predstavili temeljne sestavne dele tega, kar mi imenujemo Human Rights Due Diligence Process. Kaj torej? morajo podjetja storiti, katere korake morajo poduzeti, da bi lahko jasno pokazala, da res spoštuje človekove pravice. To je sedaj drugi stabr. Tretji pa je povezan z Eh, dostopom do pravnih sredstev, načinom, kako se to popravi, odpravi. Človekove pravice bi bile šipke, dejansko brez pomena, če žrtve zlorab ne bi imele možnosti, eh, da se te, to, ta, to stanje popravi, odpravi, torej do pravnih sredstev. Naprimer, sindikati imajo ponekod po Eh, torej tam, kjer so dovoljeni, so najboljši način za takšne povratne informacije, tako za javne oblasti, kot tudi podjetje, ki lahko povedo, da stvari ne potekajo dobro. Ko pa gre za odnose znotraj skupnosti, naprimer nekatera večja podjetja eh, na eh, področju ekstraktivne industrije, ki delujejo naprimer na nekih območjih, kjer živijo domorodna ljudstva. Tudi tam mora, seveda pa posod takšnih mehanizmov. Eh, odškod, za odškodnine ni. In takšni mehanizmi pa uh, eh, veliko krat ne delujejo ravno tistih uh, območjih in področjih, kjer so najbolj potrebni. Torej, tri načela. Države imajo dožnost, da zaščitijo pred zlorabami tretjih strank, tudi podjetij, tako da zagotovijo zakonodajo, pravila, zakone. Tretjič odgovornost podjetij, da spoštujejo človekove pravice, ki dejansko pomeni, da ne kršijo pravic drugih in kaj lahko naredite, da to jasno pokažete s tem skrbnim, eh, skrb, spre, potrebno skrbnostjo za, za varovane, spoštovanje eh, človekovih pravic in to, da se zagotovijo eh, tako sodni kot tudi nesodni delovnopravni pritožbeni postopki. Tukaj gre za dožnost, kot tudi odgovornost podjetij, da to spoštujejo. Gre za te tri stebre, ki se morajo dopolnevati. Ti tri stebri delujejo skupaj in niso uh, izolirani eden od drugega. Zelo pomembna točka pa je še naslednja. Jasno je, da do, so dožnosti držav vsebinsko drugačne od odgovornosti podjetij. Števina prizadevanja, naprimer standardi o meddržavnem sodelovanju in pa na področju človekovih pravic so nekako pomešale dožnosti držav in odgovornosti podjetij v tolikšne mere, da je bilo skoraj da ne mogoče povedati, kdo je odgovoren za kaj na terenu samem. In na koncu v bistvu bi dobili zgolj uh, zgovarjanje eden na drugega. Dejansko pa je zelo pomembno, da jasno določimo dožnosti države in odgovornosti države, pa tudi odgovornosti podjetij, ampak hkrati se to dvoje mora vedno dopolnjevati. Dobro če je to načelo, kaj dejansko potem lahko storimo, da bolje opredelimo posamezne sestavne dele. Nekaj primerov, gospa predsednica, ne želim govoriti predolgo, veselim se že razprave o tej temah. Glede dožnosti države, da zaščiti, o tem bi rad povedal par besed. Države že dolgo časa vedo, kakšne so njene, njihove odgovornosti, ko gre za, naprimer, eh, zlorabo človekovih pravic. Na področju podjetij in človekovih pravic pa so stvari malo bolj nejasne. Številne države, nekaterih ključnih področjih, kot so standardi dela, nediskriminacija na delovnem mestu, so spostavile politike, pravila in celo institucije, tako da ukvirno vedo, kaj se pričakuje tukaj zelo pomaga tudi ILO, zlasti, ko gre za standarde delala, dela. Ampak z, poleg teh ključnih področji pa smo vi v naši študiji upravljanja in vodanja odkrili nekaj, kar mi imenujemo nekoherentnost politike. Danes, ko ni nobene druge besede, s katero bi to lahko opisali. Tukaj imamo dve vrste takšne neskladnosti, nekoherentnosti. Ena je vertikalna, kar pomeni, neka država podpiše nek mednarodni, se pridruži nekemu mednarodnemu instrumentu za varstvo človekovih pravic in dejansko ne ve, kakšne bodo posledice, kako se bo to eh, izvajalo, kako se bo to dejansko izvajalo v tej državi. In zato smo mi to zelo vljudnim izrazom zapisali kot vertikalna neskladnost. Najbolj pogosta pa je horizontalna neskladnost oziroma nekoherentnost, kar vključuje tudi zelo napredne države. In kaj ste mislim, države definirajo uh, ta podjetja in človekove pravice na zelo ozek način. Se pravi, to je neka enota nekje v vodstvu ali znotraj neke mednarodne agencije in podjetja in človekove pravice, torej ta enota je zadolžena za to področje. Ampak ko država sprejema zakonodaje, izvršilna veja ko se ukvarja s tem vprašanji vodenja podjetij, var, uh, varnost vrednostnimi papirji, zakonodaja uh, na področju naložb, tukaj pa ni nikjer človekovih pravic. Tako da obveze, ki jih sprejme država, da bo zaščitila pred zlorabami človekovih pravic, nikoli ne pre prodre v politiko in zakonodajo, ki dejansko se najbolj direktno nanaša na podjetja. Kaj vpliva na podjetja? Zakonodaja, družb, eh, trgovinski sporozumi in sporozumi za eh, ulaganja. In tako dejansko, splošno gledano, zelo malo prenesejo te, to vprašanje človekovih pravic na tista področja, ki se najbolj neposredno nanašajo na poslovne prakse. Tako da je naša naloga znotraj našega mandata bila, da to spremenimo, da unesemo te spremembe. Zelo tesno smo delali z mrežo odvetnikov eh, pod, podjetij, ki smo pokrili več kot 40 eh, držav in oni so nam uspeli oziroma so nam pomagali, potem smo gotovili, kako lahko uh, ta zakonodaja na področju podjetij. Poskušali smo tudi do, do pročiti uh, eh, zakonodaj na področju v, uh, eh, vlagan in pa kako bi znotraj tega lahko omejili njihov manevrski prostor. Namreč podjetja so znotraj teh sporozumov, imajo priložnost, da lahko tožijo državo, če bi videli, da uh, takšna zakonodaja negativno vpliva na, dobič, uh, na njihov dobiček. Tako se je sedaj država, iz, kot naprimer Južna Afrika, znašla uh, celo pred uh, primerom, kjer italijansko rudarsko podjetje želi, da se jim vrne uh, stroške, uh, zaradi učinkov, ki jih je imel poseben zakon, ki so ga sprejeli. In s tem je seveda problem. Južna Afrika po apartheidu ni, ne bi smela sedaj sprejeti zakonodaje, ki bi spodbujala pravice večinskega prebivalstva in pri tem se morala bati, da bo morala plačati neke precejšne zneske transkema podjetju. Se zdi, da je tu je nekaj narobe, kako dejansko smo zapisali te uh, pogodbe za vlaganje. Tako da moramo to pogledati s tem vidikom, da potrebujemo neke osmeritve, neke osmeritvene načela za to. Pa še tretji primer, če dovolitve glede dožnosti države, da zaščiti. Nihče, pa ni važno sploh kdo, ampak nihče ne more trditi, da sistem človekovih pravic, tako kot sedaj obstaja, lahko deluje, kot je bil predviden v konfliktnih območjih, kjer neko državo pretresa državljanska vojna. Pa vendar pošlj, eh, pošiljamo podjetja v te države, spodbujamo ulaganje v te države z dobremi nameni, ker mislimo, da bo to korisno. Ampak izvozne agencije, eh, podjetje, ki, ki, oziroma agencije, ki zavarujejo naložbe v teh podjetjih, ne da bi sploh zahtevali kakršnekoli okrepljeno eh, delovanje potrebne skrbnosti, eh, čeprav vemo, da lahko na primer pride do poškodovanja okolja, čeprav vemo, da kot izvozna agencija vemo, da bi bo tam tveganje večje, kot pa bi bilo, če bi na primer šli na Dansko. In Dansko pri tem niti ni potrebno dodajati kakršnih koli argumentov, ali je to pravno vprašanje ali kakršno koli drugo vprašanje. To je neumno. Bom uporabil tehničen politični izraz. Neumno je pomeni, da uporabljamo državne sredstva, da povečamo možnost kršitve človekovih pravic in to se mora spremeniti. To so nekatera področja, ki jih smo jih želeli poročiti znotraj te dožnosti države, da zaščiti. Kaj pa glede odgovornosti te spoštovanja, pa smo poskušali s posvetovanji, ki jih sedaj eh, smo začeli voditi, torej znotraj tega želimo ugotoviti, kateri so sedaj ti sestavni deli delovanja v, v smislu potrebne skrbnosti na področju človekovih pravic, ko gre tudi za delovanje znotraj dobavne verige. Naprimer, banke, ki posojajo, ampak ne vodijo podje, projekta. Posodijo pa denar za takšen projekt. Gre za to, da moramo spostaviti tudi torej to vprašanje uporabe tega splošnega načela potrebne skrbnosti tudi za vse različne variante. To je drugi stebr. Potem pa tretji stebr, ko gre za uh, te poprave kravic in pritožbene postopke. Tukaj imamo sodne in nesodne. Ko gre za sodne postopke, so ti vredno najtežji in k tem se lahko vrnemo kasneje. Trenutno pa smo želeli zlasti pogledati uh, bolj specifično, kaj so ovire glede dostopa do pravosodja oziroma sodstva, ki so specifična za podjetja. Vemo, kako je sicer to običajno reno v državah in večina uh, teh ovir je tudi ovir za tiste, ki so žrtve teh zlorab podjetij, ampak uh, Na področju podjetij pa so nekatere res edinstvene uh, značilnosti, zlasti ko gre za velika uh, multinacionalna podjetja, ki imajo posamezne dele raz, razdeljene na različnih delih sveta in to vprašanje je potem potrebno tudi obravnavati in to tudi počnemo. Zelo pozorno smo tudi spremljali to izvensodno, izvensodni del, kajti tam lahko dosti hitreje dosežemo napredek kot pri sodnih postopkih in veliko krat lahko tukaj prije do velikega napredka. Naprimer, tukaj delamo s mednarodnimi združenji podjetji in pa tudi posameznimi podjetji in želeli smo tudi narediti pilotni projekt grede uh, posebnega mehanizma, uh, ki bi temeljil na podjetjih za delovno pravne pritožbene postopke. Tam smo sestavili mehanizme, parametre, na podlagi katerih bi lahko tudi dobili nek pregled nad tem gre za posamezne kraje, kjer posamezne skupnosti, ki so jih prizadela delovanje podjetja, da bi se ta, ti skupnosti, ta območje lahko tudi pritožila in tukaj bi želeli, da se ta takšne, v eh, takšnem primeru lahko tudi kaj naučimo. En izmed velikih problemov namreč je, da bi ljudje veliko krat sploh ne vedo, kam iti, kadar bi se radi pritožili. In če želimo premostiti to informacijsko uvero, smo se lansirali ta tako manj viki, ki je na voljo vseh jezikih združenih narodov, kar pa verjetno sicer ne bo pomagalo nujno neki žrtvi, ampak lahko pa pomaga nevladnim organizacijam ta spletna stran je na voljo na internetu, je interaktivna spletna stran in gre za takšen mehanizem pretožbenih postopkov, ki vključuje različne deležnike in tam tudi jasno piše, kakšne, kakšne so bili rezultati smernic na, uh, OECD-ja, katere mednarodne institucije to uspešno počnejo, če imate takšen problem, kam se lahko obrnete, kje boste lahko dobili pomoč. Tako da smo to poskušali narediti kot zelo praktično orodje s pomočjo katerega bi lahko spodbudili tudi možnost izvensodnih postopkov za eh, pritožbe. Tako na široko, gospa predsednica, je okvir, ki smo si ga zadali znotraj sveta za človekove pravice. Predstavili smo tudi nekatere strateške usmeritve, ki smo jih podozeli za to, da bi začeli s tem procesom eh, delovanja tudi v praksi. Že na začetku sem povedal, da bi pred zaključkom rad tudi omenil še eno vprašanje, kajti to je tudi vplivalo na razprave v Evropski uniji, zlasti je to vplivalo tudi na razprave znotraj mojega mandata. Vprašanje se nanaša na razlikovanje med obveznimi in prostovoljnimi ukrepi. Verjetno ste za to razpravo že slišali tudi v EU kontekstu. Sam sem vsekakor veliko slišal o tem znotraj svojega mandata. Po mojem mnenju je ta razprava že tako zelo postana, da si dansko več ne zasluži kakršnekoli razprave. Ampak en element pa je, eh, ki ga še nismo dovolj dobro obravnavali in zato bi ga zdaj rad omenil, kaj ti predstavlja veliko oviro, mm, um, ki bi pomagala pri bolj kreativnem razmišljanju in ukrepanju gre za to, da bi imeli neko mešanico obveznih in prostovoljnih ukrepov. To je tisto, kar potrebujemo. Ampak vlade in še nekatere druge vladne institucije, oziroma institucije upravljanja in vodenja, ne razumejo vedno dovolj dobro vloge, ki bi jo morale odigrati, tudi kadar spodbujajo prostovoljne rešitve. Na strani nekaterih vlad in teh institucij je namreč takšen odnos, odločili smo se, da je pač tole prostovoljno in zato mi z naše strani nijamo več s tem nobenega dela. Ampak to seveda ni tako. Dejansko na takšen način ustvarjamo probleme na terenu. Naj vam predstavim tri scenarije, kjer bi to lahko pomenilo eh, velik problem. Prvi se nanaša na to, da bi prišlo do zameglitve med razliko oziroma razlikovanje med cilji politike na eni strani in načini, kako bi dosegli te cilje politike oziroma politične cilje. Naj vam podam tukaj nek hipotetični argument, zelo široko uporabljena eh, institut, definicija družbene odgovornosti podjetij v EU. Se pravi, tam, kjer se te skrbi uh, od, odslikavajo podjetji in ker podjetje to uporabljajo na prostovoljni ravni. To je nakratko uradna definicija Evropske unije o družbeni odgovornosti podjetij. Pa predvidevajmo, da bi neka javna entiteta ukrepala skladbo s to definicijo in sprejela politiko, ki bi spodbudila podjetja, da na takšen način tudi ravnajo, ko gre za družbeno odgovornost podjetij. Ampak politični cilj, cilj je, da bi podjetja vključila tudi socialne in okoljske, okoljske vprašanja. Torej, gre za to, da morajo spoštovati ustrezne socialne standarde, vključno človekovimi pravicami. To je politični cilj, oziroma cilj te politike, ampak sama sredstva pa so prostovoljna. In zato je nujno treba vedno razlikovati med cilji in pa sredstvi. Kritiki teh prostovoljnih pobud bodo rekli, Teh ciljev ne boste nikoli uspeli doseči s temi sredstvi, ampak postimo to ob strani, predvidevajmo, da je to mogoče. Še vedno je pred vami velik problem. In ta velik problem je, da ste za vsako podjetje, za vsako podjetje pustili proste roke, da se mora torej samo odločiti, katere socialne in okoljski pomisleki so najpomembnejši in kaj dejansko pomeni glagol integrirati če jim ne boste dali seveda dodatnih smernic v zvezi s tem. Tako potem podjetja pač sprejemajo te odločitve, ne da bi dobila nadaljne smernice in cili te politike tudi, če dalje bolj prehajajo v to območje prostovoljnega, kajti vsako podjetje se samo odloči, kaj ta izraz pomeni in kaj dejansko to tudi popelje s sabo, se pravi v smislu, kaj morajo narediti. Na koncu imamo stroko prostovoljni pristopek, ne samo v smislu, kaj to pomeni, ampak bistveno tudi si vsak sam zase razlaga, eh, kaj dejansko pomenijo cilji te politike. Rezultat tega je, da dejansko potem sploh nimamo več na. se pre, lahko združijo pričakovanja ostalih akterjev. Če imamo prostovoljno družbeno, politiko družbene odgovornosti podjetij, kaj lahko to pomeni? To pomeni, kakšni so rezultati, ki jih nameravamo doseči s to politiko, kaj želite doseči. Spodbujanje skupnega razumevanja o tem, kaj pomenijo ključni koncepti, kaj to zahteva, kaj pomeni integrirati, kaj mislite s tem. To je javna funkcija, da eh, potrebno je razložiti, kaj to pomeni. hkrati bi tudi to najpomenilo, da moramo predeliti tudi socialne procese, s katerimi bomo lahko predelili najboljše prakse. Ne more vam podjetje reči, to, kar mi počnemo, je najboljša praksa. To je sodna oziroma socialna presoja. In javni organi morajo spodbujati takšne procese. in na nacionalni ravni znotraj EU, ampak vse politike dob pa ne izpolnjujejo minimalnih zahtev uh, eh, izgradne politike v tem smislu. Pojavlja se namreč strah, da bi, se, da bi presegli to uh, prostovoljno domeno. Naj, to, kar bi jaz tukaj rad povedal, je, da če bi preveč opredelili ta koncept prostovoljnega in obveznega, če bi imeli preveč strok koncept v, eh, oziroma preveč strogo, če, če bi preveč strogo razložili koncept, kaj pomeni prostovoljno, potem bi mogoče ne dobili več poštene, uh, poštenega, poštene zakonodaje. In to je tudi tisto, kar je eh, bilo predmet razprav v zadnjih desetletjih v Evropske unije. Pa še drugi scenarij, ta strah, da bi prešli preko te, tega strogo definiranega prostovoljnega okvira, uh, lahko tudi pripelje javne oblasti do tega, da povečajo tveganja, s katerimi so soočena podjetja, kar pomeni, da to nič ne koristi podjetjem. Eno zmed takšnih področji so konfliktna območja. Tista podjetja, ki delujejo v konfliktnih območjih, bi seveda bila vesela pomoči eh, držav gostiteljic, pa tudi mednarodnih entitet in sicer kako, bi se, kako se naj izognejo temu, eh, da, da jih ta konflikt potegne vase, kako se bi lahko izognila kršitev človekovih pravic, ki so tako zelo pogosta na takšnih območjih. In tukaj eh, pa seveda lahko na podlagi svojih vlastnih pobud naredijo samo določene korake in OECD je tudi izdelal generično ceno tvegan, ampak eh, podjetja pa tukaj se veliko lahko tudi poslužijo Eh, realnih obveščevalnih podatkov, ki jim jih lahko ponudi veleposlaništva, se pravi, kaj kdo počne, kako se lahko izognemo določenim tveganjem, da nas ne potegne, ne posrka vase ta konflikt, ampak podjet, eh, vlade takšne pomoči ne zagotovijo, vlade spodbujajo vlaganja na ložbe, ne glede na to, kakšno tveganje lahko to povzroči. Tretji scenarij pa je še ena dilema, s katero se soočajo podjetja, ko delujejo v tistih državah, za katere velja, da nacionalna zakonodaja zagotavlja niž raven standardom, je pravzaprav sploh z njimi v nasprotju. Pravzaprav John Evans eh, to zelo dobro pozna, ko govorimo recimo o svobodi združevanja. To je tudi težava s katero se podjetja soočajo tudi na drugih področjih. V mislih imam, da nimamo enakost spolov. Potem nedavno svoboda izražanja na področju telekomunikacij in interneta. Država je tista, ki želi izvajati cenzuro, po drugi strani pa podjetje upošteva svobodo izražanja oziroma svobodo informiranja. Kaj počneš v tem primeru? Kaj pričakujemo od podjetij? Kako se odzivajo v teh primerih? Jasno je, da posamezna podjetja samostojno ne morejo poiskati ustreznih rešitev. So v nemogočem položaju. Potrebujemo skupinsko delovanje, ampak eh, ko govorimo o samih podjetjih, je to skupinsko delovanje zelo problematično. Kar nekaj časa je bilo potrebno, da so spletna in internetna podjetja oblikovala določena načela, ampak samo malo število podjetij jih je potrdilo, kar pomeni, da pričakujejo pomoč matičnih eh, držav. Ampak eh, matične države so tiste, ki mislijo, da so to težavno vprašanje, skoraj da jih obravnavajo kot jedrske odpadke in nekako so podjetja prepuščena, da sama rešujejo to področje. In eh, tukaj imamo veliko težav strah, ki se pravzaprav pojavlja. Ker pa zadeva prostovoljen pristop, veliko lahko narediš, če recimo podjetja od tebe zahtevajo, da jim pomagaš. Mislim, da si tukaj kar na varnem področju, če verjameš, da si še vedno na okviru prostovoljnega pristopa. S tem ni nič slabega. Na kratko in ob koncu pa še dve pripombi. Seveda, mednarodna skupnost je še vedno v eh, zgodnji fazi, ko je oblikovala določen eh, sistem družbene odgovornosti podjetij, človekovih pravic, da bi zagotovila boljšo varnost tako za posameznike, kot tudi za skupnosti, ko govorimo o učinkovitem boju proti zlorabi človekovih pravic strani podjetij. Ampak eh, le kaj lahko ugotovimo tudi v zgodnji fazi. Nespremenjeno stanje, stanje kot je, ni dobro za nobenega, niti za sama podjetja ne. Spomniti moramo svoje pristope, smo v slepi ulici in eh, prišli bomo do končnega zida in zato moramo seveda spremeniti to smer in iti v drugo smer. Z drugimi besedami mislim, da moramo pravzaprav spremeniti določen pristop, ki pravi samo na nek način prostovoljen pristop ali pa obvezojoč pristop, potrebujemo določeno sinergijo in to je prava pot. Potem pa govorimo o identifikaciji, zaščiti in izboljšanju na področju človekovih pravic in družbene odgovornosti podjetij. Imamo globalno platformo, ki se je izoblikovala, kar pomeni, da imamo možnost, da vključimo tako podjetja, kot tudi posamezne države. Upam in to upa tudi svet za človekove pravice, da ta široka oziroma da ta e, širok pristop bo pomenil, da bomo usmerili posamezne države, skupine držav, potem, ko naj bi same oblikovale konkretne politike. da bodo na nek način izoblikovale posamezne recepte, da bodo ločile svoje in rešile svoje težave. Jasno pa je, da potrebujemo določen skupen okvir. V končni fazi pa bomo priča bolj sistemskemu posegu, kot smo mi bili priča v preteklosti. V preteklosti se je izkazalo in to smo mislili, da imamo samo določena razdrobljena vprašanja, razdrobljene rešitve in tukaj ni bilo celovitega pristopa. Potrebujemo pa sedaj ta kumulativen pristop pri sistemskem posredovanju, zato da bomo res naredili korak v pravo smer. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod John Rudži. Slišali smo izredno jasen prispevek, voluntarističen prispevek in sledila mu bo predstavitev študije, ki jo bo opravil dr. Jan Wuters. Glede na to, da imamo še uro časa za razpravo in vprašanja, prosim, da ste čim bolj sintetični. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skušal se bom držati vaših navodil. Parlament delegates Spoštovana predsedujoča, poslanke in poslanci, vsi udeleženci, res mi je veliko čas, da sem lahko danes prišel k vam. Pravzaprav bom predstavil ključne izsledke in ugotovitve dokumenta, ki smo ga posredovali na zahtevo Evropskega parlamenta. Tu je bil nekakšen kratek dokument, vsaj uvodoma, ampak sedaj imamo opravka s 40 stranmi. To je pravzaprav zelo obsežena študija. Nismo samo ocenili globalno razplavo, globalno stanje, ampak to je sedaj zelo dobro in elokventno predstavljeno predstavil gospod Ragi. Poleg tega nas je Evropski parlament zaprosil, da analiziramo in ugotovimo, kaj je s političnim procesom na evropski ravni. Poleg tega, da ocenimo zunanjo politiko Evropske unije, kar zadeva poslovne dejavnosti, človekove pravice. Želeli pa ste tudi, da oblikujemo konkretna priporočila za politike. In pravzaprav se bom res osredotočil na tisto, kar priporočamo, da Evropska unija in njene države članice storijo v praksi. Kar zadeva temeljno ugotovitev naše študije, rekli smo, da smo priča nekakšni disociaciji, kar zadeva človekove pravice na področju zunanjih politik Evropske unije. To je ena stran, en pristop in tukaj nastavljamo predvsem posamezne države. Po drugi strani pa so tukaj poslovne dejavnosti, človekove pravice ter njihova povezava z zunanjo politiko. To je pravzaprav področje družbene odgovornosti podjetij in ustreznih politik. Nam se zdi, da bi družbeno odgovornost podjetij morali izboljšati in tukaj smo podali kar nekaj priporočil. Kar zadeva zunanje politike Evropske unije, res je, spodbujajo človekove pravice, tako da bi jih integrirali v strategije evropske politike, razvojne politike, trgovske, preferencialne, potem imam v mislih SSP in SSP gre za to, da se tudi upoštevajo dostojni standardi dela strani ILO-ja. Ampak kako lahko to storimo, kako lahko podpiramo človekove pravice na ravni teh politik? Pravzaprav v ospredju so dialogi, spodbude, kar zadeva tretje strani oziroma tretje države, ki imajo težave na področju človekovih pravic. To smo rekli, kar zadeva podjetja in človekove pravice, ta projekt oziroma ta povdarek ni ustrezno integriran v politike Evropske unije. Zunanja politika Evropske unije je pravzaprav upeta v družbeno odgovornost podjetij in tukaj moramo pravzaprav nasloviti to vprašanje. Zato družbena odgovornost podjetij se veliko krat omenja v dokumentih eh, za zunanjo politiko. Gre za to, da moramo spodbujati in spoštovati človekove prvice, ampak to so besede, ni pa dovolj konkretnih dejanj v praksi. Poleg tega in slišali smo že prej, da ta družbena odgovornost politik Evropske unije je politika, ki temelji na tržnih načeljih, ki je usmerjena k procesu in je prostovoljna. Govorimo dovolj o odgovornosti. Gre tudi za to, da smo zazreli kakšen minimalističen pristop in to upoštevajo tudi podjetja. Še več, družbena odgovornost podjetij do sedaj še ni uspela in ni uspešno izvedla ustrezne pobudbe, pobude za družbeno odgovornost podjetij. Vemo, da podjetja pravzaprav niti ne vedo in ne razumejo, kaj je dodana vrednost teh politik, ko govorim o družbeni odgovornosti podjetij. Ravno zato potrebujemo določeno racionalizacijo in družbe morajo pravzaprav poskrbeti za to, da bodo javnost in potrošniki bolje vedeli o teh stvarih, da bodo zagotovili ta dostop. Na podlagi tega stanja smo podali kar nekaj priporočil in sicer imamo tukaj dva temeljna pristopa in sicer konkretni ukrepi, ki jih predlagamo in ti mislim, da mora jih sprejeti Evropska unija na mednarodni ravni, seveda mora pa tukaj upoštevati tudi priporočila iz leta 2008, to je poročilo gospoda Ragija oziroma razprav v okviru sveta za človekove pravice. To je prvi pristop, potem pa drugi pristop, priporočila, kar zadeva regulativni okvir in politike Evropske unije. Najprej bom podal splošna priporočila v zvezi s tem, kaj Evropska unija lahko stori, da pravzaprav spodbudi človekove pravice in družbeno odgovornost podjetij na mednarodni ravni. V tem poglavju smo pravzaprav podali dva temeljna stebra. Najprej si želimo, da bi Evropska unija si prizadevala, da bi imeli zelo jasen zavezojoč eh, pravni okvir, kar zdeva odgovornost in pristojnost eh, podjetij in njihovo spoštovanje človekovih pravic. To je prvi nabor pravic, potem pa drugi nabor priporočil oziroma pravic. Želimo in priporočamo Evropski uniji, da v mednarodnih forumih in organizacijah še naprej zastopa vodilno vlogo, kar zdeva družbeno odgovornost podjetij. Na kratko bom govoril sedaj o tem. Leta 2008 je Svet za človekove pravice rekel, da pravzaprav tukaj mednarodna skupnost ni ustrezno delovala, ampak nam se zdi, da je pravzaprav to bistvenega pomena, če naj bi povezali družbeno odgovornost podjetij in človekove pravice. Potrebujemo zelo jasne pravne obveznosti in tako bi pravzaprav družbe zelo dobro videle, kakšno je dejansko stanje. Zdaj pa je tukaj nejasen položaj, tako da deležniki ne vedo, kaj morajo storiti. Ker pa zadeva poročilo posebnega predstavnika, mislim, da se je tudi on dotaknil predvsem tega vprašanja. Zdi se nam, da res potrebujemo ta jasen okvir družbene odgovornosti podjetij in človekovih pravic. To bi pravzaprav koristilo tako zahodnim gospodarskim družbam, ker bi tako imele večje pravne obveznosti, večjo pravno varnost in imeli bi enakopravne konkurenčne pokoje za vse. Zato priporočamo naslednje. Evropska unija mora še naprej podpirati mandat in delo posebnega predstavnika, predvsem to mora podpreti s finančnimi sredstvi. Poleg tega pa se mora leta posvetiti temu, da bi imeli zavezajoča mednarodna pravila, ko govorim o družbeni odgovornosti podjetij in ko govorim o človekovih pravicah na celotnem območju dobavne verige. Potem drugo priporočilo za Evropsko unijo. Evropska unija mora razmisliti oziroma pomagati mora, da imamo pravni okvir za zaščito mednarodnih naložb. Seveda moramo v prvi vrsti zavarovati tiste, ki vlagajo, ampak eh, zagoviti moramo v prvi vrsti, da se spoštuje ta razsežnost človekovih pravic. To je seveda zelo težko ravnoteže, ki ga moramo doseči. Ne na zadnje, v tem procesu bo tudi nujno, da poskrbimo, da gostojoča država poskrbi za to, da ima še vedno določen pravni okvir, ko govorimo o človekovih pravicah. Tudi to je pomembno vprašanje, namreč oblikovati moramo pravni okvir, zavarovati moramo tuje vlagatelje. Pomembno pa je tudi vprašanje odgovornosti samih vlagateljev, ki morajo pravzaprav spoštovati človekove pravice in jih ne kršiti. Zanimivo je, da Lizbonska pogodba predpisuje nove pristojnosti, govorim o zunanji in eh, gospodarski oziroma trgovinski politiki Evropske unije in eh, varstvo vlagateljev bo pomemben del te politike. Vemo tudi, da bo Evropski parlament imel več pristojnosti v prihodnosti na tem področju. Priporočamo tudi naslednje. Evropska unija si bo še naprej prizadevala, da bi poiskala določene odgovore in da bi našla rešitve, kar zadeva sodni pregon pred mednarodnim kazenskim sodiščem, če se bo kršilo mednarodno pravo na področju človekovih pravic. Vemo, da to še ni našlo svoje mesto v rimskem statutu, imamo kar nekaj pragmatičnih pristopov, imamo nekaj skupnih rešitev na tem področju, ampak ponavljam, to v tem trenutku še ni del mednarodnega kodeksa kazenskega prava. Mislim, da je sedaj napočil čas, da ponovno preučimo to vprašanje, ker se že 11 let pogajamo po sprejetju rimskega statuta, zato se mi zdi dobro, da obravnavamo tudi to vprašanje. Ne na zadnje, pomembno je tudi, da Evropska unija unija pravzaprav razčisti standarde dela in da jih poveže z drugimi človekovimi pravicami. In da moramo tukaj začeti tudi s svojimi političnimi dokumenti. Potem drugi nabor teh pravic na mednarodni ravni pomeni, da Evropsko unijo tudi spodbujamo, da še naprej ostane vodilna na mednarodni ravni na področju človekovih pravic. V mislih imam tiste mednarodne organizacije, ki so dejavne na tem področju in o teh vprašanjih tudi razpravljajo. Gospod Ragi je ravno tako omenil, da se vodijo razprave znotraj sveta človekovih pravic. Zdi se nam, da mora Evropska unija izkoristiti svoj vpliv, pravzaprav si mora prizadevati, da bomo napredovali, da bomo še bolj napredni, kar zadeva družbeno odgovornost podjetij in kar zadeva človekove pravice. Še nekaj mednarodnih organizacij imamo in tudi mednarodnih forumov, kjer bi lahko začeli s konkretnimi pobudami. Da nima v okviru OECD-ja, bi se lahko pogovorili o tem, da bi revidirali smernice. Poročilo gospoda Ragija ravno tako govori o tem vprašanju. Na ta način bi lahko pravzaprav ocenili sam razvoj praks na tem področju. Poleg tega bi se posvetili vprašanju odgovornosti, kar zadeva odgovornost podjetij z vidika teh smernic. Kar nekaj drugih področji, drugih organizacij, recimo Mednarodna organizacija dela, ne na zadnje tudi Svetovna trgovinska organizacija. Tukaj bi se denimo lahko okvarjali s temeljnimi standardimi organizacij ki naj bi spoštovale človekove pravice. Potem pa tudi drugo poglavje znotraj našega priporočila, kjer smo pripravili določen nabor priporočil, ki zadevajo politike Evropske unije in ki se dotikajo pravnih pristopov, kar zadeva družbeno odgovornost podjetij in človekovih pravic. Pet konkretnih naborov imamo. In sicer najprej smo Evropsko unijo pozvali, da preuči ta prostovoljen pristop družbene odgovornosti podjetij. Kar zdiva prostovoljen pristop podjetij na področju človekovih pravic. To je zelo pomembno, nedvomno, ampak mislim, da mora temu slediti bolj zavezojoč pristop, ker bi ravno tako upoštevali vprašanje odgovornosti, družbene odgovornosti podjetij, če le ta kršijo človekove pravice. Gre za to, da pravzaprav spodbujamo in eh, priporočamo Evropski uniji, da revidira politiko družbene odgovornosti podjetij, da jasno predpiše obveznosti in da oblikuje določene pristope, tako da bodo podjetja dejansko odgovorna, če bodo kršila človekove pravice. Slišali smo že, da družbena odgovornost podjetij postavlja v ospredje procese v tem trenutku, ampak mislim, da se moramo vprašati tudi, kaj je z rezultati kar pomeni, da se pravzaprav moramo učiti na podlagi najboljših praks podjetij. Poleg tega, Evropski parlament nam je večkrat eh, predlagal in tudi mi se s tem strinjamo, da moramo pripraviti zakonodajo tako, da bi obvezno poročali o tem, kaj je s človekovimi pravicami, kakšno je dejansko stanje. Tudi kar zadeva korporacije, ki poslujajo v tujini. Mislim, da moramo tukaj upoštevati tudi, da nimo računovodska pravila, ko govorimo o konsolidiranih računovodskih izkazih, da ste tudi, da ima Evropska unija določene direktive, ki to področje harmonizirajo oziroma urejajo. Ne na zadnje, pa se nam zdi, da mora Evropska unija razmisliti tudi o tem, da oblikuje konkretna merila o družbeni odgovornosti, kar pomeni, da bi pravzaprav pokazali, kdo so tista najboljša podjetja, da bi jih eh, postavili kot nekakšen vzor in zgled. Tako recimo bi bila to podjetja, ki so del eh, politike pravične trgovine. To so vprašanja prostovoljnega pristopa znotraj družbene odgovornosti podjetij. Potem drug navor priporočil za Evropsko unijo je, da pravzaprav racionaliziramo in eh, pravzaprav na nek način primerjamo te pobude na področju družbene odgovornosti podjetij. Veliko jih imamo, nekakšen razcvet, ki smo mu priča, ampak stvari niso usklajene. Tako da pravzaprav potrošniki oziroma splošna javnost sploh ne razumejo, kaj je dejanski, dejanski pomen teh pobud. Zato pravzaprav Evropsko unijo pozivamo, da se aktivno udeleži tega procesa, da na nek način primerno oceni in razporedi te zasebne pobude družbene odgovornosti podjetij. Tako da bi javnost oziroma potrošniki jasno vedeli, zakaj gre, da bi jih lahko primerjali in ocenili. Da bi imeli enoten dokument, referenčni dokument o pravilih, o praksah in eh, tem praksam bi morala slediti določena podjetja, ko govorimo o družbeni odgovornosti podjetij. Tako da bi res upoštevali te obveznosti, ki govorijo o potrebni skrbnosti in tudi posebni predstavnik je o tem govoril. Potem eh, deležniki, določeni forumi, omrežja, vse to je koristno, ampak spremljati jih moramo. To morajo storiti evropske institucije če naj bi v končni fazi lahko to pozitivno vplivalo k celotnemu procesu. Potem pa moramo pravzaprav spodbujati Evropsko unijo, da se tržno odzove na te pobode, pobude. Zakaj ne bi spodbujali nekakšne indekse, zakaj ne bi upoštevali določene najboljše prakse, ko govorimo o družbeni odgovornosti podjetij. Potem pa še imamo tri področje, kjer smo oblikovali ta priporočila, samo na kratko. Tretji nabor priporočil pravi, da mora Evropska unija, po našem mnenju, uravnotežiti zunanjo politiko na področju človekovih pravic. Ponovno mora uravnotežiti dialog in odgovornost. Nam se zdi vsaj v tem trenutku, da spoštovanje človekovih pravic je prednostnega pomena, ko govorimo o zunanji politiki Evropske unije, ampak v tem trenutku se v prvi vrsti posvečamo dialogu. Vprašanje pa je, ali naj v ta dialog ne bi ugradili recimo določene vidike odgovornosti za področje človekovih prvic oziroma če se te človekove pravice kršijo. V tej luči se ne bi posvečali samo dialogu, ampak vprašali bi se, kakšne možnosti oziroma instrumente ima Evropska unija na voljo, da bi pravzaprav gradili zmogljivosti v tretjih državah, da bi spodbujali ozaveščenost, kar zdeva človekove pravice in kar zdeva delovanje podjetij. Potem pa uvodoma v tej predstavitvi smo že slišali, da vprašanje poslovne dejavnosti in človekovih pravic si zaslužita določeno mesto znotraj tega dialoga. V tem trenutku pa se pravzaprav posvečamo, kakšne težave imajo države pri spoštovanju človekovih pravic. Vprašanje pa je, zakaj v ta proces ne bi vključili podjetja, multinacionalke. Tudi, njih eh, bi lahko, tudi ta podjetja bi lahko obravnavali v okviru tega dialoga. Tako da bi se zelo iskreno lahko pogovorili o teh vprašanjih s tretjimi državami sporazumi s Kotonuja in splošni sistem preferencijalov, to je pravzaprav sistem oziroma projekt, o katerem smo govorili v našem dokumentu. Mislim pa, da moramo pravzaprav uveljaviti načelo pogojnosti, ampak eh, to načelo mora biti nekoliko bolj prožno, če ne bi pravzaprav imeli to ciljno usmerjenost in če bi lahko bolje vključili ta podjetja. Samo zadnji nabor, eh, samo naštev ga bom, ne bom podrobno govoril o njem, pravzaprav se navezuje na splošna priporočila posebnega predstavnika. Gre za to, da je možnost pravnih sredstev bistvenega pomena, ko govorim o človekovih pravicah, ko govorim o družbeni odgovornih eh, podjetjih. Upoštevati moramo vire, sredstva in Evropska unija pravzaprav mora imeti v ospredju pravzaprav te. Uh, žrtve in to mora biti v spredju pritožbenega mehanizma. No, hvala, gospod Buters. Torej je, so javna evropska sredstva dobro porabljena. Gospod Morrison, vi vodite Inštitut za človekove pravice in za uh, področje poslovanja. Izvolite. Uh, Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil pododboru za priložnost, eh, da mi je dal, da spregovorim pred eh, vašim spoštovanim zborom. Gre za našo pobudo poslovni voditelji na področju človekovih pravic. Gre za šestletno pobudo ki smo jo spostavili leta 2003. Eh, vključili smo bistvena podjetja, vključili smo številne poslovne sektore. Gre za to, da pokažemo, kako splošna deklaracija o človekovih pravicah se lahko vključi in kako lahko upoštevamo geografsko razsežnost, politiko razsežnost in tudi poslovne funkcije. Pravzaprav temeljimo na naših dokazih, upoštevamo bistvena podjetja, metodologije, imamo bistvena in pomembna podjetja, recimo ABB, Areva, Barclays, Ericsson, Gapinec, General Electric, Hewlett Packard, National Grid, Novartis, Newman, Novo Nordis, Statoil, Coca-Cola in Zain. Naši pobudi predseduje Mary Robinson, nekdanja predsednica Irske in nekdanja komisarka Združenih narodov za človekovih, za človekove pravice. Vse, kar bom govoril, o vsem, kar bom govoril, izhaja iz nekakšnega občutka ponižnosti. Gre za to, da naša podjetja vedo, da so stvari kompleksne in da vemo, da imamo kar nekaj izzivov s katerimi se še vedno soočamo in moramo biti proaktivni, ko govorimo o človekovih pravicah. V zadnjih šestih letih smo videli, da ko govorimo o podjetjih, ko govorimo o človekovih pravicah, da smo še vedno v začetni fazi in da smo pravzaprav v kritični fazi razvoja, kar pomeni, da moramo prevzeti odgovornost tako mi, države, kot eh, tudi podjetja. Pravzaprav gre za to, da vas pozivam, da bolj tesno sodelujemo. Gre za to, da smo temeljili na podlagi dela Johna Ragija, da smo tudi del sveta za človekove pravice Združenih narodov in da potrjujemo ta pristop, ki pravi zaščiti, spoštuj in poišči rešitve. Drugi so komentirali in tudi sam bom rekel naslednje in pravzaprav bom citiral. Uh, zelo dober, konstruktiven in zelo jasno artikuliran okvir za človekove in poslovne pravice je nekaj, kar je pravzaprav pomembno vplivalo k tej razpravi. Ta citat ni posredoval Amnesty International, čeprav bi tudi oni verjetno pozdravili ta pristop. Ampak No Predsedujoča, opozarjam govornika, ker govori nekoliko prehitro, ampak skrbi ga časovni okvir pravi. Torej, gre za to, da nas podpirajo naslednji. Mednarodna organizacija delodajalcev, mednarodna zbornica poslovni dejavnosti in industrijski svetovalni odbor OECD-ja. Nimam dovolj časa na voljo, ampak na kratko bi rad predstavil tri pomembne vidike. Zicer najprej, poslovni svet potrebuje države, če naj bi podprli ta skupen okvir. Drugič, imamo ta prostovoljen, zvezojoč eh, pristop eh, in to pravzaprav Evropska unija preveč paralizira. In tretjič, to je pravzaprav dejanska priložnost, da Evropa prevzame vodilno vlogo. Gre za to, da mora država zavarovati človekove pravice, kar pomeni, da pravzaprav vlada mora oblikovati enake konkurenčne pogoje, kar zdeva podjetja in da mora pravzaprav bolje uveljavljati pravne predpise kar pomeni, da potrebujemo boljšo usklajenost politik na področju trgovine, nalož, pa prava družb, potem vrednostnih papirjev in človekovih pravic. Včasih pravzaprav te politike niso dobre, si med seboj nasprotujejo in veliko bolje moramo pravzaprav združiti pričakovanja podjetij in pravzaprav tiste pričakovanja, ki jih vidimo v bilateralnih sporazumih o podjetjih. V mislih imamo tudi kreditne razvojne agencije, razvojno pomoč, v mislih imam tudi dejavnosti veleposlaništev Evropske unije na globalni ravni. Nekatere evropske države pa so sedaj prevzele vodilno vlogo, ko govorim o človekovih pravicah, ko govorim o poslovni dejavnosti v primerjavi z ostalimi globalnimi regijami, ampak želeli bi si, da Evropska unija prevzame bolj pomembno vlogo. Poleg tega, pravzaprav so poslavne, poslovne dejavnosti tiste, ki morajo biti podvržene določenemu nadzoru. Potrebujemo boljša pravna sredstva, potrebujemo boljše mehanizme. Pravzaprav moramo kaznovati tista podjetja, ki ne dovolj spoštujajo človekove pravice oziroma so na nek način sostorilke in so neposredno ključene v to kršitev. Evropska unija lahko stori veliko več, pravzaprav moramo krepiti kontaktne točke OECD-ja. Splošno moramo na nek način razviti okvire delovanja. Morda bi bilo dobro, da imenujemo ombudsman organa oziroma varuha. Vključiti moramo tudi regionalne pobude, recimo afriška, azijska ali ameriška podjetja bi ravno tako morale biti odgovorna. Gostujoče države in njihove matične države bi jih morale sodno pregajati, kar pomeni, da imamo kar nekaj strahov. Pravzaprav se sprašujemo, kaj je z zlorabami in eh, včasih se ta okvir ohranja, ampak eh, včasih pravzaprav skrivamo te kitajske, ruske, brasilske oziroma indijske zgodbe in tudi njihova podjetja morajo biti odgovorna za svoje čezmorsko delovanje. Zelo vesel sem, da ti poslovni voditelji so postali del našega dialoga. Kljub temu pa Evropa lahko prevzame vodilno vlogo in veliko lahko storimo, da postane evropski voditeljski okvir prvovrsten, da prevzame vodilno vlogo. Nam se zdi, da morajo države odigrati tukaj dodatno vlogo, predvsem, ko govorimo o tistih podjetjih, ki so delno oziroma popolnosti v državni rasti in pravzaprav je to področje tisto, ki pridobiva na pomenu zaradi recesije. Potem, ko govorimo o bistvenih eh, in pomembnih nabavnih organih, potem govorimo o manjših in srednje velikih podjetjih na ravni Evropske unije, kjer imamo možnost eh, zmogljivosti in možnost, da bi imeli eh, skupne vere. Potem, določena podjetja, ki ne kotirajo na borzi, v določenih obrobnih delih Evropske unije, ki niso tako dostopne za naše davčne politike, ampak ravno tako morajo biti odgovorne. Druga točka pa je obvezna in pa prostovoljna razprava, torej razprava o tem dvem, ki je v Evropski uniji postala zelo paralizirana, je pa del te realnosti. Pravi izzivi človekovih pravic za vsa evropska podjetja, ki delujejo po vsem svetu, so velikokrat zelo polni dilem. Uh, V številnih primerjih države niso pripravljene ali ne morejo zaščititi prebivalstvo zaradi notranjih konfliktov, korupcije in revščine. Regulatorno okolje je lahko zelo neenako za človekove pravice, pa tudi takrat podjetja nekako se morajo prebijati med različnimi zahtevami lokalnega prebivalstva, včasih tudi eh, konflikt, prihaja do konfliktov med eh, posameznimi človekovimi pravicami. Tako da je potrebno jasno opredeliti te dožnosti zaščite človekovih pravic in ostalih pravic in dožnosti držav, zlasti eh, tudi teh vlad. In tukaj gre za to, da je potrebno izpolnjevati tudi zahteje nacionalne zakonodaje, mednarodnih norm, tudi uh, pričakovanj vseh investitorjev, politiko in tako naprej ta pristop eh, družbene odgovornosti podjetij, ki bi lahko imel nek pomen znotraj 27 držav članic Evropske unije, kjer obstaja močna zmogljivost države in tudi neke vrste en, eh, enako, eh, enake možnosti za delovanje zaradi zakonodaje, vse to pa seveda zelo malo deluje z vedika človekovih pravic, kadar podjetja delujejo izven EU. In na koncu še tretja stvar, to je izredno velika priložnost tudi za evropsko vodstvo. Eno izmed najboljših partnerstev med vladami in podjetji človekovih pravicah so bile izven EU. To takrat, kadar so vključili evropske, podjetje, evropske države, je to bilo eh, mogoče ne zaradi evropskega stališča na področju dob, ampak eh, ravno na kljub temu. In en izmed nekaterih najbolj inovativnih okvirov tega je, poteka v nekaterih predeljih Afrike, Bližnjega vzhoda, juga, Južne in Vzhodne Azije. In nekateri izmed njih tudi podpirajo posebne uh, agencije za razvoj v tujini, ki ima sedež v EU. Podjetja zato morajo pospešiti svoje stališča, najprej gled, eh, pravic delavcev v dobavni eh, verigi, potem civilne in politične pravice, ki se nanašajo na varnost, tudi v naftnih in rudarskih podjetjih. In to ima sedaj zelo različne po, po, podobe. Naprimer Google, ja-, Yahoo, Microsoft, ki deluje veliko z vidika svobode izražanja in piratstva, Novartis, uh, Sanofi, Aventis, farmacevske družbe, ki priznavajo svojo odgovornost glede pravice do zdrave, Suez, Veolia in tako naprej, pa priznavajo pravico prebivalcev do vode in tako naprej. Torej moramo pokazati svoje vodstvo in njega boljšega okvira kot znotraj Združenih narodov in pobude profesorja Ragija. Uh, ta Business Leader Initiative on Human Rights tudi uh, deluje znotraj okvira, ki ga je podal Evropski parlament in upamo, da bomo s tem lahko tudi dobili navdih za naše ukrepanje v prihodnih mesecih in letih. Hvala. Hvala, gospod Morrison. Sedaj podajem besedo gospe Kazalc, koordinatorki Evropske koalicije za pravo gospodarskih družb. Um, katere članice so tudi številne nevladne organizacije, katerih predstavniki sedijo danes tu v dvorani. Gospa Kazals, bo šlo? Ça va marcher.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 Euh, um, rada bi se zahvalila pododboru za to zelo dobro priložnost da sem danes lahko tukaj. mi na nevladni organizaciji smo pripravili poseben dokument za to današnjo obravnavo ki ga lahko tudi najdete tam prihodu na mizi več organizacij je tudi naredilo povzetek tistih stvari, ki bom jih jaz sedaj povedala. Evropska koalicija za uh, corporate justice to, ki jo koordiniram skupaj z 150 drugimi nevladnimi organizacijami, izključno z razvojnimi agencijami, agencijami, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami in tako naprej, pa tudi potrošniškimi organizacijami vse Evrope, kot je naprimer na, na Federaciji človekovih pravic. Potem pa tudi Amnesty International, Friends of the Earth, Oxfam, Greens, Greenpeace in še številni drugi. Za to obravnavo smo tudi sodelovali s CAFOL iz Združenega kraljega EPIS iz Belgije, omrežje Fisher Transaction iz Belgije in še nekaterimi drugimi in tako bomo tudi predstavili nekatere dokaze teh glavnih problemov, ki želimo mi obravnavati. Rada bi vam danes predstavila predvsem štiri stvari. Prva, razumevanje, kaj mi razumemo kot problem in zakaj počnemo to, kar počnemo. Ko vidite problem pri obstoju tega disfunkcionalnega pravnega sistema, ki pomeni, da obstaja vrzel, uh, pri delovanju podjetij in multinacionalk in to sveda škodi, škodi celotni družbi. In zato, da moramo dobro razumati, raz, poznati te rezultate, to je velik problem in tudi nimamo ustreznih pravnih sredstev. Prizadete so skupnosti, delavci, ki nimajo dostopa do sodstva in tega, da bi odpravili svoje trpljenje oziroma popravili svoje stanje, odpravili šk, um, šk, krivice. Poleg tega, da ne mislimo, da na Evropski rani obstaja potreba po enakih možnostih. Tako da imajo številne države koristi lahko tudi notranjega trga in tam prihaja potem do manj zlorab, druge pa tega nimajo in so zaradi tega v boljšem položaju. To velja se tudi za malce velika podjetja. Mi mislimo, da bi glede tega morali nekaj storiti. Rada bi zgolj podarila ta problem in na kratko predstavila primer Demokratične republike Konga. To je primer, ga, na katerega nas je upozoril Global Witness. Tam je bilo podjetje Združenega kraljestva, FMX in februarja 2007 je Global Witness vložilo pritožbo do tega britanskega podjetja AFEMAX zaradi kršitev smernici OECD na sodelovanje multinacionalk. Nekako ta ena točka je obvestila o tem primeru in augusta 2008 je tudi objavila dokončno izjavo, ki je pomenilo, da je šlo za cel kup različnih obtožb In ta nacionalna kontaktna točka Združenega kraljestva je potem AFEMAX-u podala številna priporočila, ki so se nanašala zlasti na periodične preglede in pa tudi spremljanje politik, odgovornost, družbene odgovornosti podjetij, ki so tudi vplivali na človekove pravice, tega, ki jih je to podjetje kršilo. In pet mesecev po tej izjavi nacionalna kontaktna točka še ni prejela nobenih informacij strani AFEMAX-a glede njihovega izvajanja priporočil. To je samo en konkretni primer iz neke konkretne države, torej Konga, seveda pa bi lahko imeli še cel kup drugih, eh, ki bi jih lahko ravno tako predstavili. Mislim, da vsi kažejo na tisto pomeno točko, da eh, prostovoljni mehanizmi ne zagotavljajo v številnih primerjih ustreznih rešitev in ustreznih tudi eh, pravnih sredstev, da bi pomagali tem ljudem. V določenem primeru to tudi vpliva na prostovoljno naravo tega orodja morali bi tudi dopolniti to celo vrsto različnih pobud, ki, so, ki smo jih že v tem parlamentu slišali in ti prostovoljni ukrepi ne morejo biti nadomestilo za zakonodajo, kadar je to potrebno. Druga točka, ki jo bom danes povedala pa, je dejstvo, da mi menimo, da bi tudi Evropska unija morala ukrepati. Okvir, ki ga predstavlja profesor Ragi, Protect, Respect and Remedy predstavijo dobro podlago da, za Evropsko unijo in mednarodno skupnost, da lahko ta okvir nadgradi in zato smo sedaj pred prav zgodovinsko priložnostjo, da se lahko odzovemo in da lahko s tem nadaljujemo tudi z, z nadaljnim delom profesora Ragija. Jo gre za to, da potrebujemo bolj konkretne smernice o tem, kaj bi lahko države storile, da bi izboljšale družbeno odgovornost podjetij. In mislimo, da ima Evropska unija zelo dobro vlogo, da bi tukaj lahko tudi prevzela vodstvo. Glede odgovornosti podjetij, tem bom govorila več kasneje, dostop do pravosodja, to so tista ključna vprašanja. Mi bomo z veseljem nadaljevali z našim razmišljanjem in našimi idejami, tudi s profesorom Ragijem in Evropsko unijo. brez konkretnih pobud Evropske unije, ko gre za eh, boj proti podnebnim spremembam, trajnostni razvoj, spodbujanje človekovih pravic, zaščita biotske raznovrstnosti, ustvarjanje delovnih mest, rast. Vse to, vsega tega ne bomo dosegli, če Evropska unija se ne bo lotila uh, podjetij na svojih tleh, pa tudi širše v tujini. Trenutna finančna kriza je tudi pokazala, da je prišlo do pomembnega premika v govoru tistih, ki odločajo tudi v srednjem sektorju na doma, je zakonodaja izgubila tisti negativni predznak in tudi kot, tudi kot rezultat usklajevanja dela nevladnih organizacije eh, so začele delati na tem komisije, začele poslušati naša stališča na bolj odprt način vloga Evropskega parlamenta je sedaj postala bolj o, konkretna. Tudi zaradi tega se vam zahvaljujemo za to. Kot rezultat našega pritiska in dela je redavno bila tudi objavljena študija, ki je tudi jasno pokazala, kakšno bi naj bilo stanje na področju odgovornosti evropskih podjetij e, in glede njihovega delovanja tujini. Tukaj smo tudi se počuvali z Evropskim svetom in Mislimo, da bi komisija morala dobiti širši mandat za zapolnevanje teh vrzeli in bi se tako lažje odzvala na tisto, kar je potrebno. Profesor Waters nam je danes naredil res uslugo, kajti poudaril je tisto najbolj pomembno, torej dimenzija človekovih prvic v evropski eh, politiki. In naslednja stvar, ki nas pelje v delo, ki smo ga upravili kot mladne organizacije in pa predlogi danes želimo predstaviti. Naša študija Ferlo, ki je bila predstavljena v tem parlamentu maja 2008, ki jo lahko najdete tudi ob vhodu v uh, to dvorano, pa tudi na srednji strani, govori o treh potencialnih oziroma možnih rešitvah na ravni načel. In še naprej bomo delali na tem, da bomo to izboljševali in napredovali na tem področju. Celotna stvar je sestavljena iz različnih pravnih oseb. Uh, koncept ločenih pravnih oseb in pa tudi omejitve glede odgovornosti, vse to na eni strani in pa na drugi strani starševsko oziroma materinska družba eh, pomeni, da mora biti tudi družba, materinska družba odgovorna za delovanje njenih podružnic. Tukaj bi morali slediti doktrini ne, omejene odgovornosti, tukaj mora biti sedaj jasna, te ukrepe bi morali izvajati zgolj za področje človekovih pravic in okolja. Kot je zapisano tukaj na tej preglednici, so razmere trenutno takšne, da naprimer starševsko podjetje v Evropske uniji lahko izkoristi vse pri vzdobiček podjetja in njegovih pridružnic posod po svetu, medtem ko bi morali bolj slediti tej verigi, mi bi raje videli namreč, da bi prvi korak. Starševsko podjetje moralo spostaviti zakonodajo in bi na tako bilo odgovorno za kršitev človekovih pravic uh, svojih podružnic. direktorji in evropska podjetja bi morala biti uh, zakonodajo obvezana, da preučijo in oblažijo kakršne koli kršite človekih pravic in škodo, ki jo naredijo okolju. Torej, predvsem, da bi morali več odgovornosti, aktivno dožnost, da skrbijo bi morali imeti. Pri tem seveda ne moramo definirati uh, izraze kot je duty of care in tako naprej, kot je tudi že govoril profesor Ruggi. In mi tudi bi radi pozvali vse tiste, ki delajo na tem, da še naprej nadaljujejo s tem področju. Drugo, drugi vidik naših zahtev pa se nanaša na boljši dostop do pravosodja. Ne glede na to, koliko zakonov, uredb bomo sprejeli, če jih nihče ne izvaja, nič ne bo delovalo. Zato potrebujemo večjo učinkovitost In to mora temeljiti na učike učinkovitem izvajanju. Naša organizacija predlaga, da bi imeli okvir, ki bi omogočil vsakemu državljanu, da bi lahko tudi svojo tožbo predstavil pred sodiščem, vsakemu tudi, da bi lahko predstavil ključne okoljske standarde. Lahko bi tudi vnesli številne spremembe glede pravil in očkodnin, eh, eh, kakšne, kakšne so tudi stroški eh, takšnih procesov, kajti to je veliko krat zelo velika ovira za vse, ki želijo sploh takšno tožbo sprošiti. Mi tudi menimo, da bi nevladne organizacije morale imeti jasnejši standard znotraj EU, tako da bi tudi one lahko sprožile takšne primere. Tretja linija našega predloga pa se nanaša na boljšo preglednost. In kot je bilo že rečeno, kot je povedal profesor Waters in kot je bilo tudi že to večkrat rečeno, mi verjamemo, da Evropska unija, še zlasti pa evropska podjetja in podjetja, ki delujejo na evropskem trgu, nujno potrebujejo primerljive standarde za poročanje in mi mislimo, da bi to moralo temeljiti na že, zelo uspe, na, na že uspešnih najboljših praksah. Torej ne more to kar priti nekje z neba, ampak nekaj, kar bi morali nadgraditi. Evropska unija potrebuje zakonodajo z tega področja. Najpomembnejše še za nas pa je, da bi to poročilo moralo tudi vključevati na eno strani identifikacijo posameznih skupin podjetij, pa tudi odgovornost eh, podjetij drugič morali bi tudi identificirati človekove podjetja in pa okoljska tveganja, ukrepe za oblažitev, ki jih to podjetje poskuša sprejeti, zato da bi se lotilo tega in tretjič, trenutni vpliv na človekove pravice in okolje, ki ga to podjetje in eno delovanje na tem področju in torej na področju njihovih odgovornosti, njegovih odgovornosti ima. Potem pa različne kazalnike, ki jih moramo razviti, kajte ne moramo enega niza kazalnikov uporabiti za vse sektorje, kar pomeni, da moramo vključiti resnično vse akterje. Mi tudi menimo, da bi direktor moral biti odgovoren za to poročilo, moral, biti, moral bi imeti tudi končno odgovornost, če bi prišlo do kakršnih koli težav. Ponovno uh, sledi tukaj potem iz, izvajanje na ravni državljanov. Državljani bi morali imeti priložnost, da lahko družbo tožijo, temu zaenkrat še ni tako. In Potem na koncu še neodvisen postopek verifikacije, tudi to pomembno, je pomemben del tega. Sedaj smo v procesu identificiranja konkretne zakonodaje v EU, ki bi lahko pomagala dopolniti te predloge, ampak ponavljam, to gre zgolj za predloge na ravni načel, veliko je treba še storiti in upam, da nam bo tudi tukaj lahko parlament pomagal pri razvijanju tega orodja. Pa še zadnja stvar, priporočila. Zašitko bi rada predstavila priporočila glede predlogov, ki bi jih podali Evropskemu parlamentu, kajti oni so tisti, ki so nas tudi sem povabili danes. Velika priložnost je pred nami volitve čez dva meseca. Vemo, da so programi že sestavljeni, ampak upamo, da bodo politične skupine še imele priložnost vključiti takšne dimenzije, tudi ko gre za uh, družbeno govornost podjetij, da bi to lahko predstavili v nacionalni ravni, naprimer v Franciji to, so to že storili. Drugič, mislimo, da bi v prihodnjih mesecih po volitvah parlament tudi imel izjemno pomembno, če ne celo verjetno najbolj pomembno vlogo, to je sprejeti oziroma dati zeleno luč novim komisarjem. Mi bi želeli to, da bi odbori obravnavali tisto, kar je najpomembnejše, torej tudi to temo družbene odgovornosti podjetij in da bi tudi na to pozorili komisijo. Potem, ravno tako v prihodnem mandatnem obdobju, bi želeli videti več razprave, več obravnav glede družbene odgovornosti podjetij in vseh, v vseh zadevnih odborih. Običajno je to odbor za zaposlovanje, sedaj vidimo že tudi to v pododbor za človekove pravice. Ampak je še cel kup drugih odborov, ki bi tudi morali sodelovati, ki bi jih morali povabiti na takšne obravnave, tako da bi lahko napredovali pri tej temi. Potem mislimo, da bi bilo dobro, da bi tudi parlament lahko sledil študiji, ki, je, ki jo je opravilo oziroma ki jo je sedaj naročila Generalni direktorat za podjetništvo, na čem bi lahko pojasnili, kaj, so, kaj je trenutni okvir, ko gre za zakonodajo EU, ki velja za podjetja. Upamo, da bo ta študija vključila tudi ugotavljanje vrzeli in priporočila za nadaljne ukrepanje in upamo, da bo parlament lahko tudi deloval na tem. Potem, eh, pristovnosti, ki jih ima parlament na, kot proračunski organ, to je kon, naprimer kot en konkretni primer kot sredstva za razvoj, tam eh, razmišljamo o posameznih projektih za podjetja, ki bi vključila denar za tista podjetja, ki delajo na področju družbene odgovornosti podjetij, okoljske odgovornosti podjetij, seveda pa to pomeni tudi neke minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati z področja človekovih pravic in mednarodnih standardov. Triko glede parlamenta, glede EU pa je treba narediti dosti več. Veselimo se že tudi prihodnega dela s profesorjem Woutersom, če vas to zanima, tako da bi lahko razvili ta predlog bolj. Troje, troje pa je tukaj ključno, troje bi lahko storili in bi lahko tudi storila Evropska unija. Radi bi videli, eh, mogoče ne toliko daleč v prihodnosti, izjavo sveta ali neke vrste izjavo, ki bi priznala dejstvo, da je profesor Rogi pred, predstavil mednarodni okvir, s čimer bi prepoznali, identificirali okvire in pravila za delovanje v EU za podjetja, ki bi tudi omogočala potem eh, bolj pregleden dostop do pravnih sredstev. Nadal, predlagamo nadaljevanje študije, nadal, nadaljno delo na št, podlagi študije komisije, kot sem še prej povedala, potem pa da identificiramo in tudi določimo odgovornosti, med posebnimi službami komisije. Zaenkrat namreč ni čisto jasno, kdo je zadolžen za družbeno odgovornost podjetij, kdo je zadolžen za to področje. Profesor Ragi je že omenil, da imajo nekatere države še tudi posamezne oddelke za podjetje človekove pravice itd., ampak zaenkrat na področju institucije EU temu še ni tako. Zato želimo, da se te odgovornosti pojasnijo in da bomo s tem dobili tudi več virov za prihodnost, nekaj, kar bi potem tudi mogoče nadaljne delo. Mislim, da je to vse za sedaj. Hvala. V redu, hvala lepa, gospa Kazal. Vaša koordinacija je dobro delala in tudi zelo zanimiv mm, akcijski načrt imate. Štiri poročila je naš odbor pripravil in v tem sklicu in tudi Evropski parlament je v njih glasoval, poročila v zvezi z kršitvami okoljskega prava, prava gospodarskih družb in tako naprej. In eh, predlog je svet podprl med razpravo v zvezi z sankcijami zato, in mislim, da je to dobro, zato ker tudi sama mislim, da brez sankcij eh, nobeno pravo, ne mednarodno, ne lokalno, ne nacionalno, eh, ne more biti kredibilno če pomislimo na cilje, ki smo si jih zastavili. Tako da se mi zdi zelo pomembno to točko še posebej poudariti v naših razpravah. Zadnji, ki bo danes pregovoril, je gospod Evans. Evans, vi vozdite posvetovalni odbor znotraj OCD-ja in ste se ukvarjali tudi s temi vprašanji. Izvolite. Hvala lepa. Kot ste povedali, moja služba je odgovorna kot svetovalni organ znotraj OECD, ampak delamo pa tudi s Konfederacijo Evropskih sindikatov, pa tudi številnimi drugimi sindikati in federacijami sindikata, ampak mislil sem, da bi danes podal nekaj bolj osebnih stališč o obeh konceptih, katerih, na katerih poteka tudi delo profesora Ragija in pa tudi izkušenj, ki smo jih imeli pri tem. Nekatere so malo bolj šibke, kot so te smernice OECD, glede podjetij, namreč že pred osmim, šle osem leti, že odkar smo jih nazadnje revidirali. Najprej par besed glede konteksta. Mislim, da je ta razprava o človekovih pravicah zelo pomembna. To smo pri nas močno povdarili. V zasebnem sektorju naši številni člani delajo v neki obliki dobavne verike, posredno ali neposredno. Mobilnost kapitala se je posod po svetu močno povečala in nekatere učinke, ki jih lahko vidimo z vedno večjo neenakostjo, uh, neenakostjo plač in seveda to je tudi vplivalo na to, da se je prišlo do določenih sprememb. Seveda je to tudi to podlaga, na, pod, na kateri lahko uveljavljamo standarde varovane človekovih pravic, hkrati pa tudi uh, Eh, nekaj, pri čemer nujno potrebujemo večjo družbeno odgovornost podjetij. Naše člani torej iščejo praktične rešitve, s katerimi bi rešili ta vprašanja in s katerimi bi povečali prostor za razvoj mednarodnih industrijskih odnosov, večjo odgovornost, eh, tudi vključevanje različnih struktur vladanja. Profesor Ragi je opisal eh, ta potek razprav v Ženevi in da je v bistvu vse skupaj že skoraj da v rasulu, tega se moramo sedaj rešiti, moramo iti naprej, nadaljevati eh, s to temo v sodobnem konceptu oziroma kontekstu. V zadnjih petih letih smo prišli do številnih izkušenj, Evropska komisija je podala svojo do, to definicijo družbene odgovornosti podjetij, ki temelji na prostovoljnem konceptu, to, je, to so naši prejšnji govorniki že obrazložili in s tem smo v razpravi prišli nazaj in ne naprej. Podobno je danes jutraj tudi že povedal profesor Ragi, to je eh, vplivalo na delovanje nekaterih ključnih akterjev v tej razpravi in to, tega se moramo rešiti. Podobno kot je pravka tudi prej povedala kolegica, sedaj razpravamo o tej razpravi v času druge največje krize v zgodovini, ki ravno sedaj poteka. Razprava podnebnih sprememb je potekala pred parimi leti in smo takrat rekli, da je to največje kriza delovanja trga v zgodovini. Ampak mislim, da je lansko leto in letošnje leto ravno ta finančna kriza tista. In razprava je jasno pokazala, da samo uprava veliko krat pomeni, da uprave sploh ni. In to seveda postaje pod vprašaj, koliko so sploh smiselne te razprave v družbene odgovornosti podjetij. Mislim, da so te razprave veliko krat zelo ogrožene. Situacija, v kateri se nahajamo in če je Ženeva resnično taka katastrofa, potem mislim, da se lahko v prihodnosti zgodi še več takšnih katastrof v prihodnih mesecih in letih, da moramo zato zgraditi neko bolj smiseln način upravljanja in vodanja tudi finančnih trgov. Eh, Pročiti moramo, kako bo tudi to vplivalo na standarde zagotavljanja in pa varnosti človekovih pravic. Podal bi nekaj komentarjev na okvir profesora Ragija ki ga predstavlja danes zjutraj in mislim, da bomo na takšen način eh, lahko šli naprej, da moramo najti praktične rešitve na vprašanje, s katerimi smo soočeni. Najprej glede izkušnje, ki smo jih imeli, glede dožnosti države, da zaščiti, ukolikor se to nanaša na smernice OECD, mislim, da je to že bilo predstavljeno, ampak temeljni problem je ravno tako, kot je to bilo zapisano v poročilu institucije ne delujejo znotraj vlade in potem se to še dosti na večji način predstavlja tudi na mednarodni ravni. Rekel bi, da temu ni tako zgolj zaradi tega, ker nimamo ustreznih standardov dela, mogoče je tudi to sporna točka. In danes jutraj je profesor Agi rekel, da v določeni smeri imamo procese, ki poteka na ravni ILO, ILO in da te stvari v določeni meri delujejo in to seveda drži, ko gre za tudi sodno prakso in nekatere druge procese. Smernice OECD temelijo na teh standardih, seveda pa imamo še druge standarde na tem področju. Še vedno pa obstaja problem izvajanja in uporabe tega še vedno imamo problem nedelovanja oziroma neosklenosti med ekonomskimi interesi vlade, ki jih tudi vidimo in vse te zakonodaje, eh, naložbene pogodbe, trgovinski sporazumi in vse tisto, kar se dogaja na tej normativni ravni, eh, tudi delovne zakonodaje. In vse to se potem prenese v uporabo smernic OECD, ki je bila zelo šipka imamo predvsem dvostranske sporozume za vlaganje, večjo svobodo naložb, standardi delovanja in uh, pojavi se tudi vedno več različnih konfliktov na teh območjih. Če torej pogledamo to revizijo uh, smernic, ki bo leta 2010, bo ravno ta element človekovih pravic zelo pomemben. Bistveno pri tem pa je, da zagotovimo večjo ura uravnoteženost in pa vpliva različnih uh, in praktičnega vpliva teh posameznih smernic. Sveda poznamo te posamezne primere, ki so bili omenjeni, naprimer primer Demokratične republike Kongo in stvari so se v 2001, ko smo naredili revizijo smernic, precej spremenile. Trenutno smo uspeli rešiti že skoraj da pol teh problem, primerov. Od teh 50 jih je vsaj 25 tašni, da bi jih lahko rešili na nek pozitiven način, če to primerjamo z drugo alternativo, s katero bi bili zadevni delovci soočeni. Ostalih 25 pa vsaj pol, torej 12 takšnih, ki so jih prepoznale naše nacionalne kontaktne točke, že same vlade konkretno delujejo in poskušajo rešiti te primere. Torej, politična odgovornost, politična volja še vedno ni dovolj prisotna v teh smernicah. Podobno velja tudi za razpri razpravi o, o, eh, pri načelu pogojnosti. Celoti se strinjamo, da moramo zagotoviti več doslednosti pri tem, kaj država pričakuje kot dobro ravnanje in pa potem več potem tistim, kar so dejansko prepravljeni finančno podpreti. In seveda potem je pa še tukaj popolna blokada, ko smo se pogovarjali z, s našimi kolegi iz podjetij, ko smo govorili o tem, kako bi spremenili te smernice. In smo rekli, da niste prisiljeni seveda sprejeti denarja, to pomeni prostovoljno. Če pa ste, potem pa seveda ste obvezani spoštovati te standarde. To je samo ena faza sedaj. Kajti očitno je, da poskušajo sedaj vlade zagotoviti več podpore tem izvoznim kreditom. To kaže, da dejansko obstaja neko področje za vlade tudi znotraj obstoječih procesov, da lahko vlade dobro delujejo. Se pravičujem, v bistvu poskušam čim več povedati na kratko. Pa še vprašanje pravnih sredstev. Tudi tukaj se pojavlja eno pomembno, uh, pomembno vprašanje, to so nacionalne kontaktne točke. In tudi tukaj, kot predlagajo nekatere službe, samo polovica ali dve tretjini teh nacionalnih kontaktnih točk dejansko deluje tako, kot mi pričakujemo. To pomeni, da spremajo primere, poskušajo posredovati med strankami in potem dejansko objavijo rezultate nekaj pozitivnih rezultatov na področju delovanja v smeri večje medijacije je že bilo, tudi Britanska nacionalna kontaktna točka je nedavno uspela zagotoviti takšno posredovanje, ki je potem tudi pomenilo, da je nek večji primer uspel eh, se prebiti na bolj globalni ravni. Ampak, ko bo gremo za vprašanje, kje se nahajajo te nacionalne točke, ali to bo to v gospodar ministrstvu za gospodarstvo ali kje druge, tu pa je to verjetno na zelo nizki točki med prioritetami zadevnih stran. Kadar imamo štiri stranska pogajanja, imajo tudi tisti iz zunanji možnost sodelovanja. Potem je tukaj vprašanje politične odgovornosti te nacionalnih točk s nacionalnim parlamentom, eh, večja kontinuiteta osebja v teh nacionalnih točkah, kar pomeni tudi zagotavljanje ustreznih sredstev, eh, sprejemanje najboljših praks Gre za to, da torej moramo pogledati, kako bi čim bolje celotne stvari prenesli v prakso. In to je bistvenega pomena pri teh smernicah. Mogoče imamo priložnosti, glede na politične spremembe, s katerimi smo soočiti. Morali boste zaključiti, pravi predsednica. Torej, za zaključek, kam nas to pelje, če si pogledamo sedaj to stvar v luči krize? Na eni strani imamo finančne pritiske na podjetja, več moramo prihraniti, kar pomeni, da znižujemo izdatke na nekaterih področjih, tudi tistih, ki bi sicer najveljali kot prioritetna, potem na drugi strani so vlade, veliki lasniki nadzirajo večji del finančnega sektora in celotno vprašanje lasništva države je. Uh, oziroma kako bomo to upravljali v prihodnosti, tudi to je pomembna stvar za prihodnost. Moramo seveda tudi pogledati vsa vprašanja, ki jih obravnava skupina G8 in G20. Gre za zagotavljanje ustreznih pravnih standardov in mogoče bi to lahko bila tista področja, kjer bi lahko prihodnjih mesecih napredovali. Hvala, gospod Evans. Začeli bomo sestanek tega pododbora končali bomo sestanek tega pododbora, kot smo končali številne sestanke v našem sklicu, tako da nam zmanjkuje časa, tako da si skoraj ne bi upala kolegov vprašati, ali želijo besedo in postaviti kakšno vprašanje, ampak ali si to morda lahko vseeno privoščimo? Ja, imamo še 15 minut na voljo. Hvala tolmačem, pravi predsednica. Hvala, gospa predsednica. Uh, Hvala, sem govornikom. Gre za res izjemno pomembno pobudo in dovolite mi tudi, da sama povdarim, da to rekuje skupno delo številnih odborov Evropskega parlamenta v naslednjem mandatu. Tudi nevladne organizacije so to predlagale. Vidim jasno povezavo med delom, ki že poteka recimo v okviru odbora za razvoj. Lahko povem tudi zaradi že opravljenega dela na tem odboru, področju imamo, priča, imamo opravka, da je več parlamentarcev, ne glede na politične skupine, podpisala pobudo in eh, pozvala vas bom, da tudi vi podpišete to peticijo, da rečemo ne korupciji, da jo zaustavimo. In lahko povem, in eh, povem ter sprašujem gospoda Ragi, ali tudi vi vidite te povezave. Namreč gre za to, da zahtevamo zakonodajne mehanizme na ravni Evropske unije, v tem trenutku jih še nimamo, da se borimo s korupcijo in da to uskladimo z mehanizmi, za katere si ravno tako prizadevate vi in eh, da bi tako zavarovali, zaščitili in izboljšali stanje na področju človekovih pravic. Gre za multinacionalke, gre za podjetja, ki krčijo človekove pravice v določenih državah sveta. Gre pravzaprav za ista podjetja, ki pravzaprav na nek način eh, podkupujejo lokalne uradnike, ki izvajajo korupcijo, ki pravzaprav preusmerjajo razvoj in kršijo človekove pravice. Ker eh, ti ljudje nimajo dostopa do vode, do sanitari, nimajo dostopa do osnovnih pravic. Zato se sprašujem naslednje, ali ne bi bilo bolje oziroma bolj učinkovito, da bi združili oba pristopa? Ker v tem trenutku, kot sem že rekla, nimamo mehanizmov, da bi se proti korupciji borili. Beaucoup, Najlepša hvala, Ana Gomez, Veronik de Kajzer. Nisem prepričana, gospa predsednica, da bodo imeli govorniki čas za odgovor. Gospod Evans je že omenil to, kar imam na koncu jezika, odkar poslušam vse govornike, za kar se jim seveda zahvaljujem za vse, kar so povedali. Nove strukture, ki bi morale biti vzpostavljene, to me zanima, ker mislim, da vseeno v zakonodajnem okviru ki se bo vzpostavil tudi pod številnimi šipkejšimi pritiski. Torej v tem zakonodajnem okviru, ki ga imamo na voljo in ki se bo še prenovil, kakšne odgovore lahko damo glede na gospodarsko krizo. Gospod Evans je omenjal vlade, pomoč, ki jo ponujajo in eh, pogoje, pod katerimi je možno nuditi to pomoč ob upoštevanju okoljskih zahtev in tako naprej. To je že delno neke vrste odgovor, ampak še veliko bi bilo mogoče narediti, ker namreč, če nimamo zakonodajnega okvira, potem gospodarske družbe ne bodo čutile, da je potrebno se zelo potruditi za to, da bodo to spoštovali. Torej, tukaj gre za nekaj zelo zapletenega in mislim, da bomo v prihodnjem sklicu, upam, da bom tudi sama sedela v parlamentu v prihodnjem sklicu, lahko o tej temi še veliko razpravljali v prihodnjih mesecih in letih morda celo mislim, da bomo morali res dobro razmisliti o tej temi in razmisliti o tem, da je treba kakšen napredek tukaj še doseči. Hvala lepa. Prosil bom, eh, prosila bom gospoda Vika naj eh, postavi vprašanje, ki si ga želi. Hkrati pa ga bom prosila naj poda nekaj smernic za prihodni sklic. Gotovo boš lahko povedal, na čem se bo delalo in zato gotovo imaš dovolj istočnic na voljo, da orišeš delo parlamenta v prihodnjem sklicu na našem področju. Zelo na hitro, prosim, ker smo že zelo pozni. Hvala. Um, Hvala za priložnost. Um, ker nimamo dovolj časa, bom na osko interpretiral vprašanje, ki sem ga zastavila in eh, spoštoval bom eh, časovni okvir. Pravzaprav cenim eh, prispevek vseh govornikov, začel bom s tvojo, John. Dva vprašanja imam za tebe. Seveda zahvaljujem se ti za to, kar si povedal, ker to mislim, da je v splošnem interesu naše razprave. Tako da pravzaprav ne želim, da ponoviš eh, tisto, kar si že povedal. Pravzaprav je kar nekaj ljudi že prisluhnilo tvojim razmišljanjem in to je zelo koristno za splošne politike na področju človekovih prvic. Ampak ena stvar, ki si jo ti storil v Ženevi, je bila to, da, kot je John Evans rekel, smo imeli na nek način trčanje eh, vlako, pravzaprav smo propadli smo imeli propadel koncept, ampak nismo sedaj imeli ta medsektorski pristop in zato si odgovoren ti, kako si združil vse te različne koncepte. Morda ne moramo tega ponoviti mi kot Evropski parlament, ampak verjetno bi bilo zanimivo prisluhniti, kako si to storil ti in lahko se kaj naučimo. Drugič, uh, Navezujem se in sledim Veronik, moji kolegici, ki je govorila tudi o krizi. Slišal sem, da si rekel, da je to tudi priložnost, da se lahko naučimo, da lahko to izkoristimo in tudi ti promoviraš te zadeve. Ampak nekoliko me skrbi, sicer ker smo priča velikim finančnim težavam in svetovne vlade si bodo to razlagale tako, da bodo imele nove obveznosti, kar zadeva poročanje, kar zadeva finančne obveznosti, ampak eh, tukaj bodo poštevali zgolj in samo finančna merila in eh, kaj se bo zgodilo recimo čez deset let, recimo zgubili smo desetletje, bo reklo podjetje, kar zadeva trajnostni razvoj, kar zadeva vse te razprave, zamudili smo to priložnost, kako se lahko izognemo temu takšnim razmišljanjem čez deset let. Potem pa Elen, tudi ti si govorila o tem, Mislim, da ni dovolj časa, da bi se odzvala tudi komisija, ampak vem, da bodo defenzivni, kar zdeva to, kar so danes deležniki že govorili, kar zdeva celotno razpravo. Tako da lahko govorim v našem imenu in to pravzaprav ni kritično do tega, kar ste že vi storili na področju družbene odgovornosti podjetij. Veliko pozitivnih plati je in tudi vi boste verjetno rekli, da moramo tukaj upoštevati te najboljše prakse številnih podjetij oziroma deležnikov. Ampak upam, da pravzaprav smo lahko tisti, ki lahko prisluhnemo, da smo izgubili to vodilno vlogo, ne ker zdaj pa družbeno odgovornost podjetja, ampak nasplošno. In samo javno bom povedal to, kar pravzaprav izražamo na zasebni ravni. Upamo, da ta študija, kar zadeva to odgovornost eh, je nekaj, kar se lahko nasloni na preteklo delo, ki ga je že pravzaprav opravil John, da ne bomo izumljali tople vode, ampak da lahko prispevamo k njegovem mandatu do leta 2011. Če bomo to storili, potem bomo lahko prevzeli to vodilno vlogo. In eh, to obveznost smo prevzeli. Sedaj govorim o tem tudi javno in želim vas pohvaliti in upam, eh, da lahko sedaj orišem tudi to pozitivno vlogo, ki jo je komisija že odigrala. Upam, da se bo komisija lahko odzvala in upam, da bodo direktorati na ravni komisije lahko delali. In zato vas eh, sprašujem, kako boste poskrbeli z to horizontalno usklajenost. Ali smo glasovali o tem ženevi, ali smo pozabili na to, ali pa upoštevamo uh, ta glas, ki smo ga odali v Ženevi in ali to upoštevamo tako na ravni vlad, kot tudi na skupni ravni, na skupnostni ravni. In Elen, to je pravzaprav vprašanje, kar zdaj vas spremenja izvajanja. To menim sam. V mislih nimam samo povoljno obdobje, ampak tudi širše. Hvala lepa, Rišar. Gospod Ruđi bi mogoče želeli, ampak res se zelo, zelo na hitro. Ehm, zaključiti, se odzvati na to, kar smo slišali. Izvolite. Ja, samo na kratko se bom odzval in tako bodo tolmači končno lahko šli na kosilo. Povezava s korupcijo. To je pravzaprav področje, ki ovira doseganje socialnih ciljev. To ni omejeno samo in zgolj na človekove pravice. Ne glede na to, kako sam obravnavam svoj mandat, ampak eksplicitno tukaj izključujem vprašanje korupcije, zakaj, ker imamo druge mehanizme, ki se s tem ukvarjajo. Imamo konvencijo OECD-ja, potem tudi ZDA je sprejela ustrezno zakonodajno orodje in tudi eh, drugi mednarodni organi. Tako da na področju korupcije imamo veliko število instrumentov, veliko več kot eh, to velja za druga področja. Tako da smo preudarno oblikovali eh, mandat in eksplicitno nismo vključili področje korupcije, ampak se ga implicitno lahko ugotovim, da je to določena ovira in pravzaprav to negativno vpliva na že dosežen napredek, o katerem smo govorili tudi mi danes zjutraj. Potem, kar zadeva gospodarsko krizo, Težko je to zajeti v dveh stavkih, ampak eh, kratkoročno lahko ugotovimo, da so stvari težavne, kompleksne, ampak eh, srednjeročno in dolgoročno se bodo stvari izboljšale. Zakaj je to težavno kratkoročno? Ker smo priča gospodarskemu zlomu in tiste šipke in ranljive skupine so tiste, ki so bolj prizadete. Tako da vidimo, kaj je s prisilnim delom, eh, priča smo tem zgodbam, potem številne druge stvari na področju dobavne verige. Jasno je, da moramo to zaustaviti kratkoročno, kar zadeva dolgoročno pa tole. Mislim, da bo vredno prišlo do tega, da bo kriza podobno vplivala na našo družbo, kot je to veljalo za krizo oziroma depresijo iz 30-ih let. V mislih imam industrializiran zahodni svet. Sam mislim, da je neizogibno, da bomo na nek način ponovno morali uravnotežiti odnos med trgom na eni strani in državo na, drugo, državo na drugi. Pravzaprav imate prav. Vredno bodo države v okviru tehničnih skupin govorile o računovodskih standardih, potem o fiduciarni odgovornosti direktorjev, govorili bodo o inkorporaciji, o zakonodaji, potem o pravilih vodanja in upravljanja podjetij. Kaj moramo storiti mi? naša naloga je, da smo tudi mi upeti v ta proces. Tako da ne bodo samo strokovnjaki tisti, eh, ki bodo rekli, da to ni del njihove miselnosti, njihovega delovanja. Lahko povem, da naredimo lahko velik korak naprej, če recimo revidiramo pravila odgovornosti podjetij. Recimo, direktori, njihove dožnosti znotraj podjetij naj bi bile tudi, da znotraj te fiduciarne odgovornosti do samega podjetja upoštevajo tudi to, kako podjetje vpliva na delovanje same družbe oziroma okolja. To lahko pomeni pomembno razliko za notranjo dinamiko podjetja in tudi za fiduciarno odgovornost direktorjev. Kar pomeni, da tako odpiramo velik prostor, da lahko vključimo okoljske in socialne vidike. Jasno pa je, da ne bomo tako porušili pravno strukturo prava gospodarskih družb. Tako da te majhne spremembe imajo lahko pomembne pozitivne učinke. Tisti, ki bi ponavadi sedeli za mizo, bi verjetno različno razmišljali o teh zadevah, kot o tem mislimo mi. Zato moramo poskrbeti za to, da se naš glas sliši v teh razpravah. Zato sem kar zmerno eh, optimističen, kar zadeva dogoročen okvir. Sprememba je tukaj, poskrbeti moramo samo za to, da tisto vprašanje, recimo vprašanje trajnostnega razvoja, so tiste, ki se bodo obravnavala. Potem pa ob koncu tudi, kakšne nauke lahko potegnemo na podlagi ženevske izkušnje. Rekl bi takole, težko je pravzaprav odgovoriti, seveda bom kratkoročno napisal knjigo in služil bom bajne denarce, ampak eh, če resno odgovorim na vaše vprašanje. Tri vidiki so po mojem mnenju tisti, ki so nas eh, privedli do točke, kjer smo sedaj. Najprej pravzaprav smo bili empirični, eh, tako da smo začeli s vprašanji, ne z odgovori. To je bila naša obsesija. Pravzaprav smo želeli vedeti, kakšni so ti sektori, katere države, kateri standardi so tisti, ki jih moramo uveljaviti, kaj ne velja, kateri pristopi delujejo oziroma kateri ne. Potem, katere kombinacije so najboljše. Kot sem že rekel, obsesivno empirični smo bili. Želeli pa smo poskrbeti za to, da ko se enkrat eh, usedemo za mizo, da ko se posvetujemo znotraj pogajalskega procesa, da bi potem oblikovali skupen nabor standardov. Jasno je, da ti ne smejo biti predmeti spodbijanja. Seveda, težava je kompleksna, ampak tako je omejena, ne tako. Te stvari se obnesejo, te pa ne. Tukaj so dokazi, to je podprto z dokazi. Tako da tako se spremeni narava same razprave. Ne moremo pravzaprav samo zagovarjati svoje interese. To nas ne prinese privedeni kamor, ampak upoštevati moramo skupna dejstva, skupni okvir. To je bil prvi vidik. Potem drugi vidik. Namerno smo v okviru našega delovanja želeli oblikovati ta skupen okvir. Okvir ne bo rešil vse naše težave, ampak to je skupna platforma delovanja, kar pomeni, da so tukaj pomembne predvsem dve značilnosti. Najprej, upoštevali smo vse različne sektorje in to je kritičnega pomena, če vodiš to vrstno razpravo. Ne moreš napredovati, ne da bi pustil za seboj poslovno skupnost, ker pravzaprav želiš spremeniti prav njihovo delovanje. Ravno zato moraš pritekniti poslovno skupnost, kar pomeni, da moraš vključiti tudi vlade. Kako lahko to storiš? Samo tako, če upoštevaš ta skupen okvir oziroma platformo. O tem smo že veliko slišali. Ampak eh, ne smeš pravzaprav izključiti dolgoročnih priložnosti. Tako da vsi lahko vidijo, kaj je ta dodatna ambicija, dodatna težnja. Jasno je, da to lahko izpolnimo tako, če upoštevamo to skupno platformo, ker skupna platforma temu ne nasprotuje in ne izključuje teh dolgoročnih priložnosti ta dva vidika sta bila, mislim, da ključnega pomena, torej ta obsesivna empiričnost, skupna platforma, da ne izključiš dolgoročnih priložnosti oziroma možnosti za kumulativne spremembe. Hvala, gospod Rugi. Najlepša hvala in upam, da bo vaš mandat trajal čim dlje naš parlament vam pri tem zagotavlja vso podporo. Najlepša hvala vsem govornikom, seveda računamo na vse vas, nevladne organizacije, ki ste danes prisotne tukaj, da boste še naprej delovali na vašem področju in da boste tudi drugič mobilizirali parlamentarce v zvezi z vprašanji, s katerimi se ukvarjate. Ostanite prosim v dvorani. Dve osebi sta prišli med nas proti koncu sestanka. Eden je gospod Macmillan Scott, eden je podpredsednik našega parlamenta. In drugi, ki ga spremlja, je gospod Emanur, ki ga go poznate gotovo vsaj po imenu. Prosim, zaploskajte mu. To je eh, velik zaščitnik človekovih pravic, egipčan. Eh, kot se spomnite, je Evropska unija, vse njene inštitucije, komisija, parlament in svet eh, sprožila kar precej postopkov za to, da so ga osvobodili ali ne in osvobojen je bil 3. februarja. Eh, zato ga lepo, prisrčno pozdravljamo in mu dajem tudi besedo, da spregovori pred našim zborom tukaj. شكرا وانا الحقيقه سعيد جدا ان انا اكون اليوم بينكم بعد Veliko veselje mi je, da sem lahko prišel k vam. Manj kot eh, dva meseca sem zapor zapustil in takrat sem tudi ustrajal, da pridem k vam da pridem v Evropski parlament. To je pravzaprav moj prvi korak, moje prvo potovanje izven Egipta. Tako da sem res zelo vesel, da sem priso, prisoten na zasedanju pododbora za človekove pravice. Gre za simboličen obisk v, v zadnjih letih, ko sem bil v zaporu po predsedniških volitvah. In zato bi se res rad zahvalil vam, gospa Flotre. Hvala, ker ste mi dali možnost um, da sem se z vami sestal v Kairu, ko sem vas tudi spoznal. Zato izražam veliko priznanje Evropskemu parlamentu, ker ste sprejeli številne resolucije na področju človekovih pravic in so zelo pozitivno vplivali na razmer na področju človekovih pravic tako v Egiptu, Kairu, kot tudi v moji zgodbi. Ko sem bil v zaporu, sem bral Emila Zolaja. Bral sem o tem, kakšno vlogo je imel v procesu Dreyfus. Takrat ga je zagovarjal, branil ga je. Spraševal sem se, ali tudi sam lahko imam Emila Zolaja, ki bi me zagovarjal, ki bi me branil. Ponosen sem, da lahko danes rečem, da sem res našel v tem parlamentu, v vas, gospa predsednica, in v vas, podpredsednik Macmillan Scott. Torej, vi ste tisti, ki ste prevzeli to vlogo Emila Zolaja ki ste brenili nekoga, ki ga pravzaprav niti niste poznali. Zdi se mi, da je sedaj na meni, da razširim to delovanje in eh, sedaj sem svoboden, vendar pa še vedno nimam pravic. Teh pravic ne uživam. Ampak lahko gotovim, da v arabskem svetu je na stotine, na tisoče zapornikov, ki trpijo zaradi despotskih režimov. Veliko pričakujejo od vas, imam seznam imen v Siriji, v Damasku, v Egiptu. To so žrtve sodnih procesov, sodnih eh, postopkov, vojaških sodišč, ker nimamo neodvisnega pravosodnega sistema. Da nimamo dva blogerja, sta In sicer en je član moje politične stranke. Zakaj so v zaporu? Zato, ker so objavili knjigo. Kamir Ami, član moje politične stranke, je še vedno v zaporu. Izključili so ga iz univerze, ker je pisal, kaj meni o delovanju vlade. V imenu teh ljudi, v imenu gospoda Ibrahima, ki je še vedno žrtev sodnega pregona in se ne more vrniti v Egipt v imenu vseh teh ljudi, torej bi vam želel posredovati naslednje sporočilo. Še vedno upamo, da bo Evropska unija opravila svoje dožnosti, kar je za nas Evropska unija država, ki se spoštuje od človekove pravice. Veliko pričakujemo od vas na področju človekovih pravic, veliko poštujemo na področju svoboščin. Še enkrat hvala, gospa Flotra, gospa predsednica, hvala, ker ste mi dali to priložnost, da vam danes lahko spregovorim, da vam posedujem te zadnje besede in da pridem k vam upam, da bomo vedno slavili soboščine in pravice vseh žrtev, vseh zapornikov vesti na globalni ravni. V mislih nimam samo Egipta, arabske zveze, ampak tudi mislim širše. Hvala. Najlepša hvala, gospod Majnur. Seveda bomo vsaj mi, Evropski parlament, poskušali ostati na višini pričakovanj oseb, kot ste vi, ki živijo v državah, kjer je položaj predvsej zapleten. In, uh, tako da